je lahko samo eno uro in tri četrt. Kmalo bomo začeli razpravo. Kolegi, prosim, da ste pri svojih vprašanjih kratki in jedrnati, tako da bo lahko govorilo čim več poslancov. Prosim, če se umite recimo na dve minuti. Prav tako vas prosim, da začnete takoj z vprašanji, brez kakšnih uvodnih besed, tako da bo imela komisarka več časa za odgovore. V imenu celotnega odbora naj izrazim veliko veselje, da ste tukaj. Dobrodošli, gospa komisarka. Prepričan sem, da tukaj vidite veliko znanih obrazov, na no, nekatere pa vidite tudi prvič. Kakorkoli že, sedaj bo priložnost za vse nas, da začnemo dialog. Hvala lepa za priložnost izpred dveh tednov, ko sem se z vami lahko srečal v Štrasburgu. Imeli smo zelo koristno izmenjavo mnen in zelo zanimiv pogovor. Takrat smo se strinjali, da se bomo danes osredotočili predvsem na sestanek, ki je sedaj že za nami. Šlo je za sestanek naših glavnih partnerjev v Jadranski skupščini OZN. To srečanje je bilo zelo zanimivo. Spomnimo se razprav o Afganistanu, Iranu, Iraku in pa Bližnjem vzhodu in pa seveda tudi drugih razprav. pri vseh teh temah. Nas seveda zanima vaša mnenja. Želimo si podrobnejšo razpravo o tem, kaj smo se že dogovorili in pa o tem, kakšne so smernice nove ameriške administracije, zakaj je administracija spremenila svoje stališče, ko gre naprimer za izraelske naselbine. Zanima nas, kakšno je tukaj stališče Evropske unije s tem v zvezi. kakšno je stališče o teh spremembah. Prav tako nas zanima mnenje komisarke o strategiji glede Latinske Amerike. Kmalo bomo imeli tudi vrh med EU in Latinsko Ameriko, to vemo. Zato nas zanima, kakšne so kaj načrti Evropske unije glede Latinske Amerike. Kot rečeno, časa ni veliko, zato vam kar takoj predajam besedo, gospod komisarka, in še enkrat hvala lepa, da ste prišli. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, hvala lepa, da ste mi dali možnost, da imamo prvo formalno srečanje v novem mandatu parlamenta. Zelo se veselim dela v prihodnih mesecih. Kot sva se s predsednikom dogovorila, naj na začetku prozorim o čem smo se pogovarjali prejšnji teden v New Yorku, potem pa naj povem še nekaj besed o sporočilu komisije o krepitvi sodelovanja z Latinsko Ameriko. To sporočilo naj bi sprejeli jutri. Kot prvo, ena izmed glavnih tem na prejšnjem srečanju v New Yorku je bil nagovor Baracka Obame generalni skupščini. V svojem govoru se je osredotočil na štiri glavne teme ki so po mojem mnenju ključne za vse izzive, s katerimi se svet sooča danes. V celotni tednu smo se največ osredotočili na neširjanje jedrskega orožja, mir in varnost, podnebne spremembe in pa svetovno gospodarstvo. Najprej nekaj besed o neširjanju orožja. V varnostnem svetu OZN smo videli zgodovinski trenutek glede resolucije o neširjenju in pa razoroževanju. Res zelo spodbudno je, ko vidimo, kako zelo so se ZDA osredotočili na ta prizadevanja, še posebno glede dvostranskih uh, pogajanj z Rusijo. Vse to je ustvarilo veliko pozitivnejše vzdušje kot prej. Torej, um, NPT, torej neširjenje tesko orožja leta 2010 in konferenca bo, upamo, da naslednje leto bolj uspešna kot pa prejšnje. No, nažalost pa je to pozitivno vzdušje očrnil, očrnila odločitev Irana, da so začeli graditi novo tovarno za bogatitev urana in to v nasprotju z resolucijami OZN. Prav tako je dodatna provokacija tudi nedavna izstrelitev raket. V četrtek imamo torej srečanje v Ženevi in to srečanje bo izjemno pomembno za to, kako se bo mednarodna skupnost odzvala na te dogodke. Upam, da bomo v prihodnosti bolj konstruktivni in da bodo tudi drugi bolj konstruktivni. Potem pa mir in varnost. Bližnjo-vzhodni konflikt je bil glavna tema razprav prejšnji teden. Še posebno gre za tristranski uh, dialog med predsedniki uh, um, Obamo, Abbasom in pa predsednikom vlade Netanjahujem. O tem je potem govorila tudi Evropska unija, prav tako smo se pogovarjali tudi z zunanjo ministrico Clintono. Ta sestanek se nam je zdel izjemno pomemben korak k ponovni sprožitvi pogajanj. To je tlakovanje poti k celostnemu reševanju izraelsko-palestinskega konflikta, seveda na podlagu vseh resolucij OZN. Seveda smo si upali na še kaj več, ampak že to, da ste se obe strani pogovarjali v isti sobi, je bil že velik korak naprej. Ministrica Clintonova je menila, da obstaja potencial za pogajanja, upa, da bi ta pogajanja lahko začela v naslednjih tednih. Upam, da bomo dejansko priča na nekaj napredka glede um, tega okoli 15. oktobra. Sedaj pomeni, da se vse strani osredotočijo na glavno vprašanje, torej rešitev dveh držav za dva naroda, za Izrael in pa za življenja zmožno palestinsko državo, torej Izrael in Palestina, ki živita skupaj v varnosti in miru. Prav tako smo imeli tudi zasedanje bližnjo vzhodnega eh, kvarteta, četverice in sicer v soboto, oziroma v petek se pravičujem. Tam so se osredotočili glasti na nadaljevanje pogajanj, na dvostranska pogajanja. Predvsem je pomembno, da um, se ta pogajanja začnejo čimprej. Pozvali smo Izrael, da preneha z naselbinami, tudi z naravno rastjo in pa da preneha z provokacijami v vzhodnem Jeruzalemu. Prav tako smo palestince pozvali, da si prizadeva za to, da izboljšajo um, delovanje vladavine prava, se borijo proti ekstremizmu in pa proti pridobivanju teroristov. Kot veste, je situacija v Gazi še vedno zelo, zelo težavna. Nujno treba razrešiti ta položaj, še posebno treba odpreti mejne prehode za humanitarno pomoč, za pretok blaga in oseb. Evropska unija zelo podpira prizadevanja ZDA za mir in dejansko upamo, da se bodo pogajanja začela čimprej. Kaj smo mi rekli? To, da moramo vsi storiti v, največ v svoji moči, da se obe strani začneta pogovarjati in tudi ustrajata pri dialogu. Govorili smo tudi o Pakistanu, skupaj z, z Afganistanom seveda, no ampak um, s prijatelji demokratičnega Pakistana smo imeli poseben sestanek. To je bila posebna priložnost za mednarodno skupnost, da pokažemo našo podporo pakistanskemu prizadevanju za boj proti nasilnemu ekstremizmu in pa za stabilizacijo države predsedniki držav in vlad na sestanku so se strinjali, da je Pakistan v središču mednarodnega boja proti terorizmu. Tisto, kar se dogaja tam, zelo vpliva tudi na vse druge države in to neposredno. Mi kot Evropska unija in kot, kot mednarodna skupnost smo torej še enkrat podarili našo zavezo, da pomagamo Pakistanu pri tem, kako se izboljšajo razmere za tamkajšnje prebivalce in pa kako se boriti proti nasilnemu ekstremizmu. Tretje vprašanje, podnebne spremembe. Generalni sekretar je pozval k vrhu o podnebnih spremembah, potem so videli tudi vrh v Pittsburghu. Na obeh vrhovih smo videli to, da vsi voditelji želijo, da se v Kevenhavnu doseže dogovor. Tudi japanska, ja, japonska zaveza je bila še posebno pomembna, se je prispevala k temu, da rečemo, da je potrebno temperaturo ohraniti na največ dveh stopinjah več kot glede na leto 90. Storili smo že veliko, še vedno pa bo treba storiti še več. Rekli smo, da morajo industrializirane države s financami pomagati državam v razvoju, da se borijo proti podnebnim spremembam z blažitvenimi ukrepi. Dejali smo, da naj bi na leto um, ZDA prispelo od 2 do 15 um, milijard do leta 2020. Potrebujemo torej celosten dogovor v Kebenhavnu. Pot do trajnostnega gospodarstva v prihodnosti je odvisna tudi od rezultatov Kebenhavna. Moramo biti veliko potezni in Evropska unija je pripričana, da moramo pripričati tudi druge, da si zastavijo enako um, ambiciozne cilje. Četrta točka, svetovno gospodarstvo. Um, v New Yorku in pa v Pittsburghu smo se še posebej veliko pohvaljali ravno o tem. Govorili smo o regulaciji finančnih trgov, to je bila zelo pomembna te tema. Predvsem je treba zagotoviti dvoje. Rast okrevanje morate biti trajnostna. Treba je razrešiti težave, ki so povzročile krizo. Prav tako pa moramo poskrbeti za bolj celostno um, razvijanje gospodarstva ter pa doseganje uh, tisočletnih razvojnih ciljev. Na G20 so se dogovorili o vseh temah, ampak eh, sedaj je glavni problem predvsem izvajanje teh ciljev. Mi kot Evropska unija smo vodilni igralec, saj smo že predložili svoje predloge. Seveda pa moramo potem te cilje tudi izpolniti. Poleg tega, gospod predsednik, smo se pogovarjali tudi o drugih zadevah, naprimer um, reforma varnostnega sveta OZN. Um, številni so se zauzemali za širše zastopništvo v varnostnem svetu. Pomembno je, da imamo čim bolj ustvarjalne rešitve, ampak vmes pa se moramo osredotočiti um, na konkretne napredke na drugih področjih. In s tem v zvezi sem bila še posebej vesela um, glede napredka pri enakosti spolov. Treba je priti do učinkovitega organa v OZN glede enakosti spolov, tako bi dejansko lahko dosegli konkretne cilje pri enakosti med tednom smo imeli več pomembnih srečanj. Eh, skupaj z OZN smo imeli zajtrk, skupaj z Afriško unijo smo imeli zajtrk, potem smo imeli še kosilo, ki ga je gostila um, ministrica Klintrova za uh, ženske predsednice države vlad. Prav tako smo imeli tudi um, srečanje, ki ste ga gostili uh, liberijska in pa finska predsednica. Um, aprila prejšnje leto sem organizirala tudi sama neko srečanje in ta zajtrk je bil zelo uspešen. Uspeli smo doseči napredek glede obeh resolucij, glede ženskim pa um, miru ter pa varnosti. Torej želeli smo povečati ozaveščenost in pozvali smo k konkretnim korakom pred naslednjo konferenco, naslednje leto. Sedaj pa še uh, sporočilo eh, glede Evropske unije in pa Latinske Amerike. Jutri, spoštovani poslanci, bom predstavila novo sporočilo, ki bo zaznamovalo um, deset let sodelovanja med EU in pa Latinsko Ameriko. Pred nami so vedno bolj kompleksne svetovne razmere, prav tako imamo um, spomladansko srečanje v Madridu in v tem času je zelo pomembno, da povemo, kakšno je trenutno stanje in pa s kakšnimi smernicami moramo v tej regiji delovati tudi v prihodnosti. Sedaj so mednarodna zavezništva vedno bolj pomembna za spopadanje z globalnimi izzivi. In glede na to mislim, da smo lahko ponosni na cvetoče partnerstvo z Latinsko Ameriko, ki ga imamo. Na, namen tega sporočila torej je, da podarimo, kako zelo pomembno se nam zdi, da sodelujemo s Latinsko Ameriko, kako pomembno je, da iščemo rešitve za težave, kot naprimer gospodarska in finančna kriza, podnebne spremembe, energetska varnost, migracije, boj proti kriminalu in tako dalje. Vse to, upamo, bo še ukrepilo naše partnerstvo, tako želimo poslati močen signal našim partnerjem o tem, kako zelo pomemben se nam zdi ta odnos s tamkajšnjo regijo. Tako želimo tudi pripraviti, eh, pripraviti teren eh, za naslednje predsedstvo. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. dobro bi bilo vedeti, kako so te okoliščine vplivale na uh, gospodarsko, politično in socialno resničnost, tudi kar se tiče integracije. Morda bi bilo dobro, če bi nam lahko podali kratko analizo glede tega, kako vidite uh, torej, eh, take sporazume med Latinsko Ameriko in Evropo, kako vidite to sodelovanje. Mislim, da bi ta parlament moral biti zelo ponosen na to, da smo uvedli tudi finančen instrument za Latinsko Ameriko. To je bil začetni predlog Evropskega parlamenta in to je uh, tudi zelo ambiciozen predlog, na katerega smo lahko ponosni. Gospa komisarka. Uh, še glede Hondurasa gospod Arias eh, tam posreduje. Eh, zanima me, ali bi lahko Evropska unija tukaj tudi bolj pozitivno prispevala k iskanju mirne in demokratične rešitve krize v Hondurasu. Hvala. Hvala, gospod eh, Salafranka. Zdaj pa gospa Munic, tudi za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Gospod Salafranka je že spregovoril o sporočilu komisije. Najprej bom govorila kot predsednica delegacije za Čile. E, čez dva tedna bomo imeli svet glede sodelovanja s Čilom. Me zanima, kako e, vidite to sodelovanje in kakšne so glavne prioritete, naprimer e, varstvo varstvo avtorskih pravic, potem kmetijstvo in pa sporazum za razvoj. Pred dvema tednoma smo tudi prejeli novico, da je Čile se odločil za digitalno televizijo eh, z Japonske in zanima me, kaj komisija meni o tem. kot članica tega odbora bi povedala tudi to, da nam je včeraj spregovoril gospod Mingareli o okvirnem sporazumu z Libijo. Kot nam je povedal, ta sporazum pokriva zelo različne teme, skoraj vse teme dvostranskih odnosov. Za tako kompleksen sporazum Mislim, da se o njem govori kot o sporazumu, o pridružitvenem sporazumu. Niso nam še potrdili, kakšna je pravna podlaga, ampak morda nam lahko vi poveste, kakšna bo pravna podlaga. Ali bo parlament eh, po tej pravni podlagi lahko sodeloval pri oblikovanju mnen? Alo. Hvala, gospa Munic. Gospod Lambsdorff je naslednji na vrsti in rad bi še enkrat vse eh, opozoril na določene podrobnosti. Nekatere podrobnosti tu bodo bolj tehnične kot politične in glede tega moramo biti pozorni, gospod Graf Lambsdorff. Eh, gospa komisarka, gospod predsednik, kot parlament eh, smo izdelali priporočilo za svet in kaj pričakujemo kot napredek v zvezi z generalno skupščino. Gre za reformo varnostnega sveta s konkretnimi predlogi, torej kjer bi želeli imeti stalne in nestalne eh, člane, časovno omejeno na provizorični osnovi in želeli bi imeti tudi reformo delovnih metod. V, eh, varnostnega sveta in pa drugačne odnose do drugih organov. Torej, kot veste, je svet neenoten, gre za eh, neprijetno zgodbo, države članice se prepirajo, kadar gre za varnostni svet in tu bi želel slišati stališče, kakšno je v svetu, kako ste zadovoljni s situacijo tam. Druga. Govorili ste o arhitekturni reformi enakosti spolov, torej enakost, enako stanje z ženskami, žensk. Torej obstaja UNIFEM, UNFEM, potem so specifični programi za ženske in e, torej enakost spolov je neko e, splošno e, pokriva neko splošno področje, vendar a vi želite neko strukturno krepitev ali želite vključiti tu, tu vsa vprašanja, ki nas pravzaprav eh, skrbijo. In pa to, kar so, so slišali o vprašanju Libije, torej kako ste vi, eh, eh, torej se boste vi odzvali na to, kako je z Libijo in v povezavi z Mingarelijem včeraj. Al onorevo. Hvala. Zdaj pa gospo, gospa Lunaček za dve minuti. Ja, frau... Hvala lepa, eh, gospod predsednik, gospa komisarka. Omenili ste, da boste jutri eh, predstavili torej, to poročilo o partnerstvu z, z Latinsko Ameriko. Mene zelo zanima to področje z vidika človekovih pravic, torej v Mehiki vemo, da je situacija dramatična. Tu v Evropskem parlamentu smo pred dvemi, tremi leti imeli poročilo, eh, kjer je bilo v spredju torej, eh, brez, torej nekaznovanost, potem umori žensk. In kaj je tukaj? Um, kaj lahko poveste, je bilo storjeno, da je bil napredek na tem področju. Torej, gre za visoko število umorov in nekaznovanosti na umehi, ki v zvezi eh, s tem. In še drugo, kaj se je, eh, kaj ste naredili z vaše strani, da bi zaščitili borce za človekove pravice? Kajšni Kakšen napredek je bil tu storjen? To so ljudje, ki so pogosto ogroženi s strani eh, različnih eh, skupin in pa policije. Potem obstaja vrsta držav v Latinski Ameriki, ki eh, konvencije o delavni pravici in okolju ne upoštevajo. Torej, ko govorimo tukaj o odnosih med Združenimi državami, med uh, Latinsko Ameriko in uh, Evropsko unijo, ko se pogovarja o teh zadevah, kajti o, tudi te zadeve so osnova odnosov med Latinsko Ameriko in Evropsko unijo. Potem gre tu še za pogajanja z. Eh, torej, ta trgovinski sporazum zlasti s Hondurasom ali se to nadaljuje, kaj ti zdaj vemo, da je bil puč v državi, torej legitimni predsednik je v brazilskem ambasadi. Mislim, da Evropska unija ne bi smela pogajan voditi v tem času tam. Hvala lepa. Hvala, gospa Lunaček. Eh, prosim vse, da se držite časa. Gospod Atkins, dve minuti. Chairman, thank you very much indeed. Najlepša hvala. Tri kratka vprašanja. Najprej v povezavi z Iranom. Kakšna prizadevanja so bila storjena strani predstavnikov Evropske unije, da bi sodelovali z Rusijo in Kitajsko in jih eh, prepričali o nujnosti in učinkovitosti sankcij do Irana, če seveda ta ne bo spoštoval kriterijev glede transparentnosti? Drugič, ali so bili sprejeti rezultati afganistanskih predsedniških volitev, če so bili ali so se preiskave eh, naših ekip končale in kaj bomo še naredili, da bomo okrepili Pakistan. Kot ste rekli, gospa komisarka, je Pakistan ključno področje kaj ti so na robu tega, da bi jih razglasili za propadlo državo in zanima me, kaj lahko naredimo, da bi jim pomagali. Če ZDA tega ne morejo storiti eh, sami, kaj lahko prispevamo mi. Potem pa glede bližnjega vzhoda. Ali ste zaznali kakšne dokaze ali kakšno produktivno dejavnost na tem področju strani gospoda Blera? Hvala, gospod Atkins spoštovali ste svoj čas za govor. Zdaj pa gospod Majer. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa Benita, eh, da ste prišli sem. Pozdravljam vas. Moja skupina je zelo natančno sledila vrh Združenih narodov. Morda je bil res eh, nekako najpomembnejši oziroma najbolj zanimiv govor Baracka Obame glede zunanje politike Združenih držav Amerike. Priznali so, da morajo biti odnosi multilateralni. Mislim, da je administracija predsednika Busha pustila za sabo bolj uh, eh, manjvaren svet in želim, da bi administracija Obame razvila uh, oziroma sledila uh, tej svoji liniji, da bi bil svet bolj demokratičen. Potem imamo tudi volitve, ki so pred nami v državi Izrael. Ta država ne spoštuje eh, dogovorov in eh, morali bi spoštovati dogovor iz Anapolisa. Sam bi upozoril še na izredno situacijo v Hondurasu. Evropska unija je tu e, opravila svoje, zelo smo bili pozorni na vsake kršitve človekovih pravic posod po svetu in ta parlament pa do zdaj še ni sprejel nobene resolucije, v kateri bi obsodil državni udar v Hondurasu. Napake pa se lahko popravijo, tako da eh, lahko to še naredimo. poleg tega eh, se zdaj predsednik, izgnani predsednik Hondurasa nahaja na brazilski ambasadi eh, in s tem bi morali tudi urediti odnose, morali bi hitro in energično ukrepati. Bom, končal bom v dveh sekundah. Ernesto Reyes je član. Eh, nekega opornega gibanja in eh, veselilo bi me, da ga sprejmete. Hvala. Eh, vendar ste malo presegli svoj čas. Gospod Petering. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka Ferrero Waldner, ali delite mnenje, da če ni miru med Izraelom in Palestino na Bližnem vzhodu, da bo to imelo resne posledice za naše odnose z arabskim svetom in tudi na glede eh, nadaljnega dialoga kultur, kar pomeni, da je treba najti rešitev za Izrael in Palestino, da bosta to dve samostojni državi, ki kar je predpogoj za mirne odnose z arabskim in islamskim eh, svetom. To je moje vprašanje, ali si delite to mnenje. In drugič, ali, kaj druženi narodi počnejo v zvezi z mirovnim procesom na Bližnem eh, vzhodu? Torej, kolega Salafranka je. Torej, on je omenil neko resolucijo. Eh, torej, kaj je sestavni del te resolucije? torej tisti, ki se drži eh, prava in če se potem to ne zgodi, je treba to povedati. Bene, allora finito il primo round di dibattito. Torej, s tem smo zaključili prvi krok vprašanj in gospa komisarka, izvolite besedo. Meni, meni. Hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj se zastavlja. Eh, začela bom z nekaterimi in potem nadaljevala. Najprej vprašanje je gospoda Salafranke o Iranu. Mislim, da v eh, različnih krogih, ki smo jih imeli v okviru G20, G8, povsod se je pojavilo vprašanje Irana in je bilo visoko na dnevnem redu. Vprašanje pa je, kaj v tem trenutku storiti. Odgovor je, da imamo dvojni pristop. Javier Solana bo uh, gotovo še v 1. oktobra v Ženevo, imeli bomo srečanje tam in tudi nova ameriška administracija je rekla, da če bodo Iranci, eh, torej eh, razprli svoje pesti, torej se odprli in bodo pripravljeni na dialog, bo ta dialog tudi potekal. Vendar moramo počakati, ali so resnično pripravljeni. Na žalost so zdaj eh, razkrili, da obstaja še druga tovarna za bogatenje urana in to zelo zaostri situacijo. Istočasno, ko mi razvijamo dialog, moramo morda razmisliti tudi o okrepitvi sankcij. Ruski predsednik Medvedjev je jasno povedal, da zdaj celo Rusija zauzema strožje stališče. Pravkar smo začeli dialog eh, in težko bi ga bilo prekiniti, ampak eh, mislim pa, da potrpljenja za ta dialog ne bo vse čas. Potrpljenje bo poteklo in to je vse glede iranskega vprašanja. Drugo vprašanje se je tikalo Južne Amerike. deset let partnerstva. Zelo sem vesela, da sem doživela teh deset let. Prosim, razumite, da vam zdaj ne morem povedati vseh podrobnosti tega sporočila. Ne delamo na tak način. Še vedno moramo to sporočilo v komisiji potrditi, ampak istočasno bo to bolj poglobljen način sodelovanja z Latinsko Ameriko. Zdaj si želim boljšega političnega dialoga tudi glede sektorskih vprašanj. Saj poznate vse moderne izzive, ki so prisotni. Gotovo je to energetska varnost, podnebne spremembe in tako naprej. Omenili ste tudi, da bomo imeli posebno fundacijo, za katero upamo, da bo ustanovljena na vrhu v Madridu. Imeli bomo tudi nekaj posebnih, eh, posebnih sredstev, posebne infrastrukture, pa naj se to tiče podnebnih sprememb, energetske varnosti in drugih izzivov. Ampak prosim, razumite, da ne morem povedati vseh podrobnosti, kajti sicer jutri tudi ne bo nobenih novinarjev na moji tiskovni konferenci, potem ko bo sporočilo sprejeto. Glede Hondurasa. Yeah, but unfortunately. Nažalost ali na srečo, no, novinari so tukaj, če bi bilo to zaprto srečanje, bi lahko več povedala, ampak tako pač je. Glede Hondurasa. Mislim, da imamo vsi občutek, da ne glede na to, kaj se je zgodilo, je edina prava rešitev za Honduras zdaj eh, dialogi San Joseja. Mm, pomemben je tudi predlog Oskarja Arijasa. To je pomembnejše kot kdajkoli. Volitve so pred nami morda, ampak lahko jih sprejmemo samo, če bomo imeli kakšen pozitiven izid tega dialoga. poznamo novo situacijo. Gospod Selaja se nahaja v brazilskem veleposlaništvu in s tem so se stvari še zapletle. Mi eh, v Evropski uniji smo absolutno solidarni s tistimi, ki želijo poslati ambasadore domov in tega zdaj ne morejo. O tem bomo morali razpravljati, ampak Imeli smo tudi poseben sestanek o tem, veliko smo razpravljali in povedali smo, da je pomembno to, da resnično podpremo Oskarja Arjasa, da, eh, začne izvajati, da se začne izvajati dialog iz San Joseja. To je v tem trenutku najpomembnejše. Glede Čila, sama mislim, da je tu država, s katero se odnosi zelo dobro razvijajo. Eh, trudimo se za združenje za inovacije in razvoj in to združenje je že skoraj zaključeno. Sporazum s Čilom se bo sredotočal še posebej na energetiko, na obnovljive vire energije, pa tudi na izobraževanje. In na ta način bomo pokazali, da so naši odnosi tesni. Čile se nam je uh, že zelo približal. Tega si želijo in mi jim tudi želimo dati vse, kar lahko. Upamo, da pred eh, sporazumom eh, med Čilom in Evropsko investicijsko banko, da bomo k malu našli rešitev glede evropskih standardov, glede televizije, tukaj smo izgubili proti Braziliji. Veliko smo delali za to, tudi sama, sodelovala sem z različnimi državami, s predsedniki in zunanimi ministri in tudi s posameznimi ministri, ki so bili odgovorni za to področje. Ampak veste, da je v Braziliji standard eh, Japonska in Brazilija je zelo močno lobirala v celotni regiji, tako da so čilenci na koncu ugotovili, da si želijo regionalne rešitve. Za nas pa to seveda ni eh, najbolj ugodno. Glede Libije, tukaj naj povem najprej to, da je Libija edina država, kjer nismo imeli nobenega pogodbenega odnosa. Zato smo si tudi prizadevali za to. Eh, ko so končno osvobodili bolgarske medicinske sestre in palestinskega zdravnika, sem eh, svet prosila za mandat in zdaj je ta sporazum z Libijo ključni cilj za nas, da bi Libijo vključili v številna področja in da bi tudi razvili bolj tehten političen dialog ter sodelovanje o gospodarskem in socialnem sodelovanju, še posebej v povezavi z Afriko. E, zelo pomembno je to sodelovanje in e, težko je doseči dogovor o ponovnem sprejemu oseb. Sami bi e, si tukaj želeli oziroma imamo nekaj zadržkov, kar se tiče beguncev. Glede pravne osnove naj povem, da je še prezgodaj, da bi jo definirali. To bo odvisno od vsebine sporazuma in potem bomo podali predlog, o katerem bo, bomo razpravljali in ki ga bo na koncu svet sprejel. To predvideva tudi, da bo. Lizbonska pogodba sprejeta in če bo tako, bo Evropski parlament imel pomembno vlogo. Trenutno so pomembna vprašanja beguncev in pa ponovnega sprejema, torej sprejema v državi. Pogajanja zaenkrat dobro potekajo. Omenjali ste reformo varnostnega sveta, gospod Lambsdorff. Vemo, da je to eno ključnih področji in zato bi radi našli rešitev. Hkrati pa tudi vemo, da znotraj sveta, če me vprašate za moje lastno mnenje, torej v svetu ne bomo imeli skupnega stališča. Stališča držav članic se niso zares razvila vendar pa je res tudi, da države članice sprejemajo, da moramo imeti širše predstavništvo. To smo videli tudi na vrhu G20, eh, tam so že bile prisotne države Brika, vendar pa to še vedno ni dovolj. In to je škoda, kajti mnoge te države se počutijo izključene. In zato morda niso vedno tako Eh, pripravljen sodelovati, kot bi lahko bile. Glede žensk, naj povem, da sem sama veliko sodelovala z gospo Magiro, z različnimi oddelki eh, za ženske pravice in tako naprej. Odvisno je od osebnosti, ki bo nastopila. In eh, želimo si, da bi resolucije postale bolj operativne, obe resoluciji sta dobri, eh, z njima se strinjamo, ampak želimo, da bi se bolje izvajali. Naprimer, glede vprašanja eh, reševanja oziroma rešitev postkonfliktnih obdobij, potem glede pogajanj, kje so ženske pogajalke. Skoraj nobene ni. V Afriki smo videli, da je več kot 50 odstotkov vlade in tudi parlamenta v Ruandi, naprimer eh, pod vodstvom žensk. Poleg tega ženskam pomagamo tudi pri izgradnji kapacitet. Sama sem kot zunanja ministrica si tudi prizadevala za to in zelo sem vesela, ko vidim ženske, da eh, so vse bolj usposobljene. Sama nisem proti tej strukturi eh, če bo le dobro koordinirala vse ostalo. Glede Gaddafijevega govora, ali moram res odgovoriti na to? Mislim, da ne. Hvala. Gospa Lunaček, vi ste vprašali o Mehiki. Z Mehiko imamo že dolgotrajen političen dialog in dialog o človekovih pravicah. Mislim, da je to pomembno v okviru tega smo vedno govorili tudi o, o nekaznovanosti, o uh, umorih in Mehika je veliko naredila na tem področju. Sodelovali smo z njihovim eh, ministrstvom za pravosodje, eh, pomagali smo jim pri boljšem policijskem nadzoru in tako naprej. Ta proces zelo podrobno spremljamo vendar pa seveda obstaja še veliko nekaznovanosti in to je zelo težavno vprašanje. Mehičani vedno pravijo, da je velik problem, še posebej na obmejnih območjih. Tam je veliko kriminala in Mehika se resnično bori proti kriminalu, ki izhaja iz drog. Tudi z, z borci za človekove pravice se ukvarjamo in temu področju namenjamo povsod po svetu več sredstev. To je zelo pomembno. Isto velja za mednarodno organizacijo dela. Ne spoštujejo se pogoji in kriteriji te organizacije povsod, vendar pa je to uh, vprašanje, ki ga moramo uh, reševati, nadaljevati z dialogom. In omenjali ste tudi Srednjo Ameriko. Mislim, da smo v končni fazi nekaj dosegli, ne pa še vsega. Glede Srednje Amerike in spet Hondurasa, veste, da si seveda želimo doseči zaključek naših pogajanj z Srednjo Ameriko. Imeli bomo rezultate takoj, ko bo rešeno vprašanje banan. Na koncu bomo vsekakor dosegli pozitivne rezultate. Potem se bo spet pojavilo vprašanje Hondurasa in morali si bomo gledati, kako ga rešiti. Veliko možnosti imamo na mizi in svet zaenkrat še ni sprejel odločitve. Morda bo situacija takšna, da Hondurasa ne bo zraven ali pa bomo sprejeli kakšno pragmatično stališče, ko bo naprimer kak nekdani član, ki ga eh, sprejema trenutna vlada, tam prisoten, vendar pa eh, o tem še ni dogovora. Glede Irana sem že odgovorila. To je bilo isto vprašanje, ki sem ga dobila že prej. Veliko je bilo prizadevan, veliko storjenega, da bi tudi Rusijo in Kitajsko bolj vključili v to skupno občutje, vendar pa tega še nismo v celoti dosegli. Zdaj je čas za dialog in potem bomo morali videti, ali obstaja kakšno, kakšna možnost, da dosežemo rezultate na tem področju. Glede Afganistana in Pakistana. Uh, volitve še niso povsem sprejete, rezultati niso sprejeti. Pomembno je, da smo imeli misijo za opazovanje volitev. Sama sem morala to sprejeti v zelo težkih okoliščinah. E, gospod Morillon je opravil tu zelo dobro delo, vendar pa smo tudi videli, da so volitve eh, bile nepoštene. In prosili smo Afganistance, da se zauzamejo za lastne zakone, torej da uh, imajo volivno komisijo in pa komisijo za pritožbe. In zdaj si ta komisija ogleduje vse pritožbe, ki so bile sprožene. Še vedno se nahajajo v tem procesu, proces še ni bil končan, potem pa se bomo morali odločiti, ali sprejemamo rezultat uh, tega, kar je ta komisija naredila. Morali si bomo tudi ogledati, kako sodelovati z afganistansko vlado, kajti strategija je naslednje pomembno vprašanje. Kaj lahko mi naredimo, da lahko to strategijo okrepimo, da jo izboljšamo? Veste, da obstaja nov dokument, ki sta ga svet in komisija pripravljala v Afganistanu. E, bolj sta si prizadevala za razvoj podeželja, potem e, za zmanjšanje e, proizvodne opija in zlorabe drog, potem tudi za izgradno države, institucije in tako naprej. O Pakistanu pa naj povem, da ste zelo po pravici omenili to, da je Pakistan ena ključnih držav. Tudi tam smo opazovali volitve, gospod Galer je bil naš glavni opazovalec, tudi v zelo težkih okoliščinah, ampak to je bilo zelo pomembno, kajti. Zdaj imamo tam demokratično vlado, ki skuša doseči vse, kar lahko. Mislim, da so bili dokaj uspešni glede m, mm, m, mm, talibanov in njihovega delovanja, ampak mi jim moramo tudi zagotoviti podporo. Mi v komisiji si že prizadevamo za to in s tem bomo še nadaljevali. Nadaljevali bomo z vsemi pomembnimi temami, kot naprimer izobraževanje, potem izgradna kapacitet. To je za vse te države zelo pomembno, torej izgradna države, da jim pomagamo pri eh, razvoju podeželja, pri razvoju zdravstva in tako naprej. Kot komisarka za zunanje zadeve pa uh, večkrat čutim pomankanje sredstev Tu je za vse nas zelo pomembno in to moram povdariti, kajti v prihodnosti bomo morali tudi razmišljati o sredstvih in o financiranju svojih dejavnosti. Še bližnji vzhod. Nasplošno naj povem, omenili ste Tonija Blera, naj povem, da podpiram urad Tonija Blera, kajti po mojem mnenju, je gospodarski del in to je njegov mandat, njegova naloga, eh, je torej zelo pomemben. Veste, kakšne so potrebe. Ves čas smo v stikih z njegovim uradom, pa tudi naši ljudje eh, delajo podobne stvari. Želimo zagnati določene projekte, želimo, da bi programi začeli delovati. Eh, in sicer gre za to, da odstranjamo ovire in to je zelo težavno, podrobno delo, ki pa se odvija in nekaj je že bilo doseženega. Doseli smo 7-odstotno rast na Zahodnem bregu in to palestincem gotovo kaže, da imajo možnost imajo možnost, torej, če se želijo boriti proti negotovosti in imajo možnost gospodarskega razvoja, prebivalstvo ima možnost, da podprejo predsednika Abasa in ga okrepijo. Non c'è. Ok, ok. Yes, then I can. Uh, then, Herr Petering. Gospod Petering. Naj povem po nemško, popolnoma prav imate, tudi moje stališče je, da vkolikor ni miru, potem bomo imeli resne posledice na Bližnem vzhodu in sicer med arabskimi kulturami in nami, ampak tudi na celotnem področju Bližnjega vzhoda v nekaterih področjih. In zato je nujno potrebno, da še naprej, in to počnemo že 15 let ali več, storimo vse, kar moremo, da bomo najprej obe strani pripeljali na, za pogajalsko mizo. Veste, kako težko je to, veste, kako je z naselitveno politiko, še vedno se nadaljuje, da še ni nekega enotnega mnenja glede ukinitve teh naselitev, da senator Mitchell ponovno potuje na to področje in še naprej poskuša najti eno rešitev, ki bi pripeljala obe strani za pogajalsko mizo. Upajmo, da je 15. oktober čas, ko se bo lahko nekaj pomembnega zgodilo. Mi kot kvartet in to ste tudi videli o resoluciji kvarteta smo eh, pač postavili takšno stališče. In resolucija Združenih narodov je resolucija, ki je omenjena, torej to so resolucije omenjene v izjavi, to so 338, 1515, 1815 in še druge. V njih je vse povedano vendar gre za to, da bi končno zdaj izkoristili ta zagon, ki ga je pravzaprav prinesla nova ameriška administracija in to pripovedujemo tako Izraelcem, kot tudi predsedniku Ambasu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa komisarka. To je bilo zelo natančno in eh, jedrnato. Zdaj pa gremo na drugi krok vprašanj. Prosim, spoštujte eh, časovno omejitev in sicer se omejite na dve minuti in tudi na dve vprašanje, drugače bo komisarka potrebovala dalj časa za odgovor. Torej, gospod Galer, dve minuti. Hvala lepa za torej to, kar smo slišali o Pakistanu. Dobro je, da državo še naprej operativno nekako opazujemo in da obstaja nek nadaljevalni program po volitvah in da skušamo tam demokratične strukture še nadalje krepiti. Mislim, da je to izjemno pomembno, kar se tiče Afganistana. Pa se sprašujem, če eh, morda. Eh, Eh, kolega Morion še pod težjimi eh, pogoji opazovanja volitev je lahko, eh, pač, je lahko nekako določeno mnenje izrazil o volitvah. Kaj menite o tem? In pa še nekaj iz našega sosedstva že nekaj časa izva, imamo pogajanja z Ukrajino za nov sporazum in kot vsi veste, eh, bodo začet leta volitve in takrat se bo vse osredotočalo na to. Prašujem, sprašujem, ali lahko še letos pričakujemo, da bomo se to državo končali s pogajanji oziroma kje smo zdaj, na kateri točki teh pogajanj. Hvala lepa. Oh, uh, Hvala lepa, ker ste se držali časa. Gospa Lunaček, vendar moram povedati, da sem zaključil zdaj eh, listo govorcev, torej 16 minus 1. Če želi še kdo, eh, mora počakati. Gospa komisarka, dve vprašanje. Eno v Iranu. Omenili ste našo pripravljenost, ameriško pripravljenost za dialog, istočasno pa probleme, Eh, v zvezi z bogatenjem urana in pa testiranjem raket Irana. Omenil bi še tretjo točko, to je civilna družba v Iranu, kajti bojim se, v naslednjih dnevih in tednih bomo govorili samo o sankcijah in popolnoma pozabili na civilno družbo. Zato bi rad slišal vaše mnenje glede tega. Drugo vprašanje? Nekaj pozitivnega razvoja smo videli eh, v odnosih med Turčijo in Armenijo. Ali bi lahko tudi to komentirali, torej kako mi pomagamo, ali lahko morda storimo več? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rovček. Gospod Kelen. Hvala lepa. Gospa komisarka, delim si vaše zaskrbljenost glede eh, alarmnih novic iz Irana. V zadnjih dneh je mednarodni tisk zelo ciničen glede perspektiv nadzora eh, razvoja tam. Ravno kar ste nam povedali, da še nismo tam. Torej, ko eh, se nismo dogovorili o sankcijah in izgleda, da do zdaj režim v Iranu je določal tempo, da so pred nami, mi, samo, mi samo reagiramo. Vprašanje pa je, ali ste razmišljali o možnosti, da bi v nekaj letih, da se bomo morali soočiti za novo situacijo, da bo Iran posedoval orožje za eh, torej, masovno uničenje in kako se bomo potem odzvali. Druga opcija pa je bolj pozitivna mislim, da moramo biti na to pripravljeni. Pred 20 leti nihče ni bil pripravljen verjeti, da, bo, da bo razpadla Sovjet, Sovjetska zveza, pa se je to zgodilo. In demonstracije leto so jasno pokazale, da je režim v Iranu zelo krhk in bi rad. Uh, se vrnil k vprašanju tudi kolega Ravčka, kaj bomo eh, storili s iransko civilno družbo, kako jim bomo dali politično in moralno podporo. Hvala lepa, gospod Kela. Zdaj pa ima besedo kolega Borckot. Kolegica, se pravičujem. Torej, najlepša hvala Eh, ker ste nam povedali torej, o situaciji o Centralni Ameriki in o Hondurasu. Torej, zdi se mi, da imamo v zvezi s tem kratkoročno strategijo, kar se praktično dogaja tam, je to, da vidimo slike, eh, vedno enake slike, eh, sicer tega, da mediji nimajo tam pravih pravic, da je. torej da gre za nek tehnični pridružitveni sporazum oziroma da so tu neka pogajanja ali bi lahko tukaj ne znašli nek vzvod za rešitev in to preje kot kasneje. In pa da pomagamo predsedniku Ariasu in okrepimo njegovo situacijo o pogajalski mizi. Torej še kaj podrobnosti o Hondurasu. Hvala lepa. Zdaj pa eh, gospod Brok. Dve minuti. Gospa komisarka, dovolite mi dve kratki vprašanji. Prvo je Afganistan, vprašanje, ki nas zelo preganja in tudi probleme okrog volitev, ki kažejo na meje eh, glede doseganja naših ciljev, ki smo si jih postavili. Torej, prvotni cilj je bil, da gremo v Afganistan, da bi naredili Al-Kaido nesposobno za dejav, deja, delovanje. Drugi cilji so prišli kasneje. Ali morda ne bi bilo vredno, da razmislimo o tem, Eh, stanju in o tem ciljih in da bi zadevo končali. Druga zadeva. Torej, zanimiv razvoj smo videli pri razvoju raket in pa vprašanju razorožitve med eh, Združenimi državami in Rusijo vendar tudi kar se tiče Polske in eh, Češke in pa seveda tudi kar se tiče splošne razorožitve in stanja glede tem. Potem eh, tudi pritisk na NATO, širitev NATO ni tako eh, velika. Ali ima to posledice na sosedsko politiko, torej, da je tako, da zdaj smo pridobili neko razumevanje na ruski strani? Grazie onorevole Brock. La parola... Hvala lepa, gospod Brok. Zdaj pa vam balen dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi vprašal komisarko tudi vprašanje o Iranu. Torej, veliko let so, so nas torej, vodili za nos, torej, gre za jedrske obrate, zdaj imamo dokaze. Mene zanima, kakšne sankcije so možne, ki jih lahko zdaj nekako uporabimo za Iran? Strinjam se, da bi morali pomagati palestincem, da bi živeli normalno življenje. In borba proti terorizmu je del tega. Torej, boriti se moramo proti mednarodnemu terorizmu tam in kaj lahko stori Evropska unija v tej zvezi. In še Honduras. Torej, Sraja je bil prvi, ki je uh, ustavni red kršil. Seveda to ni bil razlog za kudeta, vendar ali ne bi mogli eh, te volitve, ki so predvidene za konc novembra, narediti uspešne, ali ni to boljša opcija, kot pa to, da se Zulaja vrne v svojo pisarno Grazie, Van Balen. Hvala lepa, Van Balen. Zdaj pa beseda Kil Nilsenu. Merci. Gospe Kil Nilsen, se upravičujem. Torej, vprašala bi nekaj, kar še ni bilo omenjeno in to je odbor za preiskave vzdruženih narodov, ki so, oni so ravno kar eh, izdali poročilo o Gazi tam eh, so ne samo vojaški zločini, temveč tudi zločini proti človeštvu, ki so bili storjeni se strani izraelskih vojaških sil. In ta odbor poziva neodvisno državo Izrael, da to razišče in se tukaj drži mednarodnih meril glede kršitev. In potem bi želeli, zahtevajo tudi, da poročajo o tem rezultate te preiskave podajo. Enako tudi za vojaške zločine, ki jih je storil Izrael. Istočasno pa zahtevajo, da bi prekinili z obkolitvijo gaze in tu je vrsta otrok, ki so, tam, ki so tam zadržani. To so tudi otroci palestinskega zakonodajnega sveta. Na humanitarni ravni, kaj je bilo storjeno, da se pomaga trpljenju palestinskih ljudi. Moje vprašanje komisarki pa je, kaj smo storili torej, kot EU pri izraelskih um, organih oblasti, da bi se držali pri poročil tega odbora za preiskave Združenih narodov in mislim, ko bomo videli ta poročila, upam, da se držijo teh priporočil in da bo to začetek torej prave usmeritve. Hvala lepa, gospa Kili. Makini. Zdaj smo zaključili za drugim krogom vprašanj. Še gospod Anorn, dve minuti. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, gospa komisarka. In eh, veseli me, da smo slišali pozitivne pripombe o transatlantskih odnosih. Jaz pa bi rad vprašal v Sri Lanki. Srilanka doživlja zelo težko obdobje eh, po, eh, torej, eh, premago, prema, ko so premagali Tamile. In zdaj imamo veliko pomislekov glede človekovih pravic v taboriščih, kjer eh, se nahajajo ljudje iz prizadetih eh, področji, torej, ko skušajo najti še ostanke ta, ta milov. Mislim, da bi morali storiti vse, da pomagamo um, ljudem v Srilanki in to skozi demokratično izvoljeno vlado, vendar mislim, da tu igramo uh, čisto narobe, torej, da uh, elemente diaspore nekako uvajamo. To je nekaj, kar so vzpostavili že prej Tamili. Tu je zdaj trenutek, ko bi morali več humanitarne pomoči, več eh, podpore dati. Zabati se je, da bomo v bistvu usmerili Šrilanko v napačno smer, da ne bomo povezali z Zahodom. Kako bi lahko to storili bolj produktivno? Hvala lepa. Hvala lepa, Van Orden. Gospa komisarka, se boste zdaj odzvali na ta vprašanja. Prvo vprašanje, gospod Gala mislim, da je general Morion poskusil uporabiti isto metodiko, tisto, ki je običajna. Vsi smo vedeli, da bo zelo težko, zlasti na jugu, kot tudi na vzhodu. To je bilo od začetka jasno. Veliko dodatnih Afganistanov smo imeli, ki so bili usposobljeni, mislim, 8 tisoč lokalnih Afganistancev, ki so tudi delovali. Vendar je bila udeležba na volitvah na jugu in vzhodu zelo nizka. Tako je bila slika neenotna na severu in zahodu. Močna udeležba na jugu in vzhodu pa manjša. Potem je bilo seveda veliko nepravilnosti, to je bilo jasno in kar je bilo potem možno, je, da so Afganistanci, to je bila njihova lasna odločitev, to so bile njihove volitve, da bodo tisto, kar je bila njihova zakonodaja, dejansko izvajali. In to je tisto, kar smo zahtevali od njih in to je tudi general Morion zahteval. Da so te volitve da, bodo, da bo pravzaprav odbor za pritožbe upošteval vse pritožbe, ki so bile eh, vložene zaradi teh, za te volitve. In pa še, vprašanje, ali je predsednik Karzaji res tisti, ki je v prvem krogu zmagal in je to nase izhodišče, ali pa da bi moral biti še drugi krog, ali pa da bi nekako z um, vlado našli nek, neko rešitev, torej neko zamisel, da bi. Pač, da bi imeli eh, predsednika Karsaja in premijeja Abdula. Uh, vendar to še ni jasno. Zaključno poročilo še ni prišlo in več ne morem povedati. Zelo sem bila v stikih z njim in ne morem reči, da je bil zelo pogumen za svojimi ljudmi, ampak da je metodiko, kolikor je bilo možno, tudi dejansko izvajal. In še drugo, pred dvemi dnevi sem bila v New Yorku in sem bila na trojku EU-Ukrajina in tam smo se pogovarjali o nadaljevanju pogajanj. Lahko vam povem, da je bilo vprašanje o trgovinskem sporazumu nekaj, kar ne bo končano, torej ta sporazum ne bo sprejet do konca leta, čeprav si morda Ukrajina to želi, vendar pa lahko politični del do takrat zaključimo. Videli bomo, kako bo tik pred eh, novim letom, bo sestanek na vrhu in tudi pritisk. Če bo dovoljšen, bo to možno. Potem so tu še volitve in če bo pred volitvami še čas za velike reforme se strani parlamenta, je to veliko vprašanje. Mislim, da tudi Ukrajinci to zadevo dokaj realistično vidijo. Kar se tiče vprašanja civilne, civilne družbe v Iranu, naj povem, gospod Rovček, res smo se trudili oziroma se trudimo, da bi ohranjali dialog s iransko civilno družbo. Kot veste, se osredotočamo na neobčutljiva območja območja, begunci, eh, mamila, torej tam gre za eh, skupni interes torej, Irancev in nas, da sodelujemo. Potem so tu še drugi projekti in tu želimo eh, napredovati na večjih eh, področjih, torej kar se tiče televizije in medijev z televizijsko spletno stranjo v Varsiju in pa izmenjava študentov. Erasmus Nus Mundus program je odprt tudi za Irance in občasno obiske novinarjev in pa delo z nedržavnimi akterji. To je odgovor tudi gospodu Kelemu. To je tisto, kar lahko storimo. Spomnite gospoda Mingarelija, torej on je bil v Iranu, kjer je resnično želel te projekte narediti bolj odprte, vendar niso bili sprejeti z iranske strani. To je eno tistih težkih vprašanj. Kar se tiče Turčije in Armenije. Moram reči, da smo zelo veseli zdaj, da vidimo, da bo prišlo do odprtja, zlasti kar se tiče diplomatske izmenjave, vendar pa vsa pogajanja in vsi sporazumi, vse to bo moralo biti ratificirano. Zato predvidevam, da bo tisto, kar bo na papirju, nekaj, kar ne bo se takoj izvajalo, vendar to je korak naprej in istočasno. Tudi armencem to govorimo in sem imela razgovore z zunanim ministrom, želimo videti z njihove strani korake naprej, kar se tiče Gornjega Karabaha, torej meje med Azerbajdžanom in Armenijo. Vendar tudi tam je tako, da je hudič v podrobnostih. In še naprej o Iranu. Gospod Kilam. Do zdaj je Iran postavljal, torej vodil čas. Uh, vendar zdaj so bile volitve v Iranu in do volitev smo vedeli, da se ne da storiti nič, vendar zdaj vemo, kako težke so bile te volitve in kakšne so bile posledice, vendar zdaj moramo dati možnost za ta dialog. Zelo veseli bi bili, da bi videli pozitiven rezultat, čeprav bo napredek zelo počasen. Torej, kot prvo imamo nek odgovor od Irancev, seveda je zelo splošen in prvič je tako, da so američani pripravljeni sesti z Iranci. Po osmih letih je to popolnoma drugačno stališče in to je nekaj, kar so Iranci vedno uh, eh, hoteli. Mislim, da je to pomemben korak naprej bomo videli, kaj bodo ti razgovori prinesli. Seveda moramo biti potrpežljivi, vendar v pravem trenutku moramo pokazati, da nimamo potrpežljivosti do neskončnosti. In sankcije se pripravljajo, kakšne vrste sankcije, naprimer zamrznitev zamrznitev sredstev, potem eh, prepoved izdaje vizumov za več ljudi. Takšne stvari se bodo, se pripravljajo, razmišljamo o tem, vendar dajmo zdaj začeti izvajati novo politiko. Politiko, ki je bila omenjena, ni pa še zaživela. Imate pa prav glede drugega vprašanja. Demonstracije so pokazale, da je tam eh, velika torej razkol v iranski družbi. Morda celo veste bolje kot jaz, kako se, kaj se lahko zgodi pod velikim pritiskom in veste, da je tam veliko pritiska. Zelo težko pa je meni reči, ali bo to kratkoročno, dolgoročno, srednjeročno pripeljalo do neke spremembe. Vendar smo vsi demokrati in zato upajmo na demokracijo. Honduras. Gospa Bokut, kaj konkretno počnemo tam? Torej, pridružitveni sporazum s Hondurasom ni sredstvo za izvajanje pritiska. Vse srednje ameriške države in zlasti Kostarika pa tudi druge želijo da se ta sporazum sklenje in španski kolegi tudi upajo, torej, da bo med njihovim predsedstvom to podpisano. Vendar najprej moramo rešiti vprašanje z bananami. To je trgovinsko vprašanje in na trgovinskih pogajanjih včeraj in predvčerajšnjem z državami EAKP smo se o tem pogovarjali. Zdaj bodo pogajanja z latinskoameriškimi državami in tudi Panamo. In s Panama ni lahka, torej lahek problem. Kot vemo, gre tu za problem eh, čikita banan. To je resnično trgovinsko vprašanje. Jaz sicer nisem komisarka za trgovino, vendar velik povdarek je na tem. Potem pa se bo politično vprašanje vrnilo k nam, ko bo vprašanje z bananami rešeno. Kaj bomo storili? Več opcije, eh, kot pa lahko razmišljamo. Torej, eno je, da Hondurasa tam ne bo, drugo je, da bomo našli pragmatično rešitev, o kateri ki jo bomo dosegli med dvema različnima stranema, vendar to se še ne dogaja in v tem smo imeli že posebni sestanek. Gospod Brok, kar se tiče Afganistana, mislim, da je zamisel da bi tu raz, do, dosegli razkol med talibani, je to nekaj, kar gre v stari smeri. Torej, želimo se boriti proti ekstremnimi talibani. To je bil tisti prvotni cilj. Istočasno pa zdaj ni možno, niti ni prav, da se potegnemo iz Afganistana. Mislim, da je tam zelo težka situacija po volitvah ko ne vemo še stoprocentno izida volitev in potem, kaj bomo morali storiti. In to je nekaj, o čemer govorimo, o tej okrepljeni strategiji, da bomo še bolj koordinirano v mednarodni skupnosti Evropski uniji nadaljevali z napori, da stabiliziramo državo in bolj kot prej je treba to eh, storiti ne na vojaški, ampak na civilni strani in civilna stran, ki se je mi vedno zavedamo, drugi partneri pa morda malo manj in eh, zdaj pravzaprav se tudi oni te stvari bolj za, strani bolj zadevajo, zavedajo. In kar se tiče razorožitvenega vprašanja, ne vem, eh, ni še nekake pozitivnih posledic za sosedsko politiko v zvezi s tem. Ehm, torej, mogoče so neki prvi trenutki glede tega in to je ehm, nekako razvoj zaupanja, ki je pa pomemben. Mislim, da sem že odgovorila glede sankcij proti Iranu torej, da za sredstva zamrznemo, več omejitev izdaje vizumov. Mislim, da je prezgodaj, da bi vam lahko dala tukaj kaj več odgovorov. In pa seveda borba proti terorizmu, to je jasno, ampak tu v zvezi s Palestino. Palestinci pod eh, Abbasom in Fajatom so res pokazali, da zmorejo narediti dobro delo, vendar vedno še lahko naredimo nekaj več. To pa se je zdaj prevedlo tudi na izraelsko stran in sicer z ukinitvijo oziroma prekinitvijo naselit naseljevanja in na ta način naj bi dosegli mir na Bližnem vzhodu, kot je omenil tudi gospod Petering. Torej, volitve da, volitve bodo, prav imate, volitve so morda rešitev, vendar pod kakšnimi pogoji. In tu mora mednarodna skupnost zadevo do konca razmisliti, razmisliti, tudi Evropska unija, torej eh, glede porazuma Oskar Sarjasa, torej za obe strani bi morali tukaj neka merila postaviti vendar enkrat je ena stran, drugič je druga stran, ki odklanja ta dialog, tako nažalost še nismo, eh, še nismo tam. Vendar, da bomo opazovali volitve, pa je jasno. O poročilu, Goldstonovem poročilu pa naslednje. To je poročilo, o katerem bomo eh, razpravljali na svetu v Ženevu človeških pravicah, torej to je danes, 29. septembra in tu bomo poudarili pomen ukrepov, torej kjer bo odgovornost poudarjena in seveda tukaj mora biti upoštevan eh, torej, humanitarno pravo in še zadnje vprašanje o Sri Lanki. Gospod Van Orden. Kot prvo smo sodelovali s Srilanko vse čas. Torej, humanitarne pomoči nismo prekinili, še vedno delamo z IDP, da bi izboljšali njihove pogoje brata predsednika bom jutri, se, torej zjutraj se bom srečala z njim in to je njegova želja, tako da vidimo, ali lahko sodelujemo. Istočasno seveda pa moram biti pozorna, da bodo človekove pravice in humanitarno pravo upoštevano, kar se ne dogaja in to je jasno. Zato mora biti eh, neodvisna preiskava in nismo še s tem končali mislim, da bo prišlo do bolj konstruktivnega stališča. Moramo pa seveda videti ta dejstva. Mislim, da sem skušala veliko storiti za Sri Lanko, to da pogosto je tako, da me niso poslušali torej v odboru. Grazie komisarju. V odboru so predsednikom. Ultima tranš di eh, interventi. Hvala lepa, sedaj pa še zadnji krok vprašanj. Sedaj imate samo minuto in pol za vprašanje. Najprej kukam, prosim. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Gospod komisarka, govorili ste o pomenu uh, strateškega partnerstva med EU in Palestinsko Ameriko in pa o tem, da je treba to partnerstvo v prihodnosti še okrepiti. Pa vendarle, vemo, da Latinska Amerika ni homogena celina, tukaj imamo različne države, različne režime. Naprimer, eh, Hugo Chavez v Venezueli. Kako oziroma ali ste to upoštevali v tem, ko ste pripravljali novo strategijo za sodelovanje z Latinsko Ameriko? Seveda vem, da ne morete predstaviti podrobne analize, ampak vendarle bi bilo dobro, če bi vsaj malce nakazali, kaj ste mislili s tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Kuken. Hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Gospod Ovjes, prosim. Torej, ravnotežje odnosov z Latinsko Ameriko je pozitivno in to je treba priznati. Treba je priznati tudi pomembno vlogo, ki so jo vi igrali, gospa komisarka. Vendar pa povzetek zadnjih let kaže, da stvari postajajo vse bolj spektakularne. Imamo dva uh, sporazuma o pridružitvi s posameznimi državami, z Mehiko in Čilom, ki že nekaj časa delujeta. Poleg tega imamo tri procese pogajanj uh, s podregionalnimi enotami. To pa poteka zelo počasi. Meni se zdi, da to eh, deluje zaskrbljujoče počasi. Strateški načrt je bil občudovanja vreden, da se mm, podregionalno in regionalno povežemo s temi državami, vendar pa so strateške vizije kot parfumi, eh, so za inspiracijo, ne pa zato, da jih popijemo vendar se zdi, da tukaj skušamo nekaj popiti. Sam ne poznam vseh podrobnosti uh, stališča komisije glede tega, ampak ali ne mislite, da je prišel čas, da se to ravnotežje nekako uskladi? Hvala lepa. Hvala, Kefija, minuta in pol, prosim. Ja, hvala lepa, hvala lepa, komisarka, da ste prišli. vprašanje eh, o razroževanju. Bi lahko razložili vprašanje razrožitve, o katerem ste govorili o OZN, potem pa drugo vprašanje, Afganistan. Pravite, da bo vprašanje vlade zelo resno vprašanje. Zanima me, ali se zavedate, da je ta vlada zelo skorumpirana, celo Um, najvišji uslužbenci, naprimer tudi um, brat predsednika in pa torej bivši obrambni minister in pa general Dostum, so v mednarodni skupnosti znani kot veliki trgovci z prepovedanimi drogami. To so pomembne zadeve, zato ker um, naši vojaki v Afganistanu tvegajo svoje življenja in to zaradi takih zadev, kot sem jih ravno kar omenil. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tenok. Dobrodošli, komisarka. Vrnil bi se na uh, eh, približevanje med Turčijo in pa Armenijo. Ravno kar sem bil um, v ambasadi v Armeniji in ambasador je tam zelo zaskrbljen, da bi turški ambasador lahko morda celo blokiral pogajanja. Torej zelo pomembno je, da tudi mi pozbudimo obe strani, da dosežeta dogovor. Ampak mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi tukaj dosegli sprostitev te blokade. Bi se pa spomnil na tisto, kar ste enkrat povedali v preteklosti. Uh, pred tremi leti smo slišali poročilo o ANP, o tem, da je treba zgraditi program v civilni družbi v Gorskem Karabahu s pomočjo EU. EU ni prisotna v Gorskem Karabahu. Mislim, da to ni ravno dobro za naš imič tam. Bilo bi zelo dobro, če bi se bolj osredotočili na to regijo in uh, ki destabilizirali Južni Kaukaz. Eh, včeraj sem bil na Krimu, nekaj o Ukrajini bi povedal. Moram reči, da tam nismo ravno zelo prisotni. Tam so glavni Rusi. Prav tako bodo morda tudi Kitajci zapolnili nekaj um, ekonomskih vrz, vrzeli v ukrajinskem proračunu. Torej mislimo, da bi morali um, več storiti glede Ukrajine mislimo, da je um, to potencijalno križno žarišče. Potem pa še EU Indija. Um, tudi uh, tam pogajanja o uh, partnerstvu potekajo zelo počasi. Zanima me, kaj mislite o Indiji in pa o Južni Aziji na splošno, um, kako si predstavljate odnose s temi državami oziroma regijo. Hvala lepa, prosim, če se držite uh, časa za govor. Mikrofon, prosim. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, entschuldigt. Ja, Frau Kommissarin, Sie haben schon Gospa komisarka, veliko vprašanj na v zvezi s Hondurasom ste že odgovorili. Pa vendar, eh, zanima me vaše osnovno stališče do tega puča, ki se ni skazalo v vaših odgovorih. Mene zanima, kakšno stališče ima Evropska unija do tega puča, ali ga obsojamo, ali bo obstajala neka resolucija Evropske unije v zvezi s tem, če je ne bo, zakaj ne. Govorili smo o ukrepih ki pa so zelo to nejasni. Evropska unija je imela možnosti, imela je možnost, da bi hondurske diplomate iz, izgnala? Ali smo razmišljali o tem? Če nismo, zakaj ne? In kot zadnje vprašanje, ali so bili zadnji, ali so bili vsi programi, ki podpirajo torej ta puč ustavljeni in vkolikor ne, zakaj ne? Grazie, onorevole. E, la parola. Hvala lepa. gospod Vajgl. Komisarka, dobrodošla v parlamentu. Slovenščino je vedno težko, ampak je razumljiv in evropski jezik. Jutri nas bodo tukaj v parlamentu obiskali udeleženci Kongresa Federacije evropskih nacionalnosti in se bodo pogovarjali z nami parlamentarci. Še vedno je v Evropi eh, precej odprtih vprašanj, ki zadevajo položaj narodnostnih manjšin. Jutri bodo prišli tudi predstavniki koroških Slovencev, ki zahtevajo pogovor z nami in, in eh, slovenskimi in avstrijskimi in mogoče še s kakšnimi poslanci. Kaj lahko mi tukaj obljubimo, da bomo naredili v parlamentu, kaj lahko naredi komisija za to, da bo Avstrija spoštovala določbe avstrijske državne pogodbe, ki zadevajo pravice slovenske narodnostne manjšine ker oni očitno nekaj pričakujejo od nas, drugače ne bi prišli v Bruselj. Hvala lepa. Grazie, onorevole Weigel. Conclude. Hvala lepa, gospod Weigel. Sedaj pa še. Gospod minister, vale, prosim. E, Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Najprej. Naj vam čestitam ob začetku tega mandata za vašo pripravljenost, da pridete k nam in da vedno to storite tako energično. Glede Irana, zelo konkretno vprašanje. Samo vprašal bi vas, ali če pač pogajanja propadejo, imate kakšno informacijo o tem, kakšne sankcije bi lahko uvedli oziroma bi lahko bile predlagane. Ne bom ustrajal glede vloge Rusije in Kitajske, to ste že komentirali. Zanima pa me vaše mnenje o situaciji in vlogi Indije, čeprav je izven varnostnega sveta. Pa še drugo vprašanje je glede tega o pirateriji oziroma piratstvu na mednarodni ravni. Neodvisno od konkretnih sankcij držav članskih poznate, kakšen je vaš občutek oziroma kakšne so vaše informacije o eh, teži tega problema in o možnem razvoju problema piratstva. Bene, je concluso il dibattito, replica finale. Hvala lepa. Tako smo zaključili z vprašanje, sedaj pa še enkrat beseda komisarke. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kot prvo, Res je. Sveda, različne skupine v Latinski Ameriki niso homogene, imamo različne države, različne vlade, režime. Mi smo pri tem poskušali sprejeti pristop, ki upošteva vsako posamezno državo znotraj celostne strategije. To tudi dopolnjuje regionalni pristop z dvostransko razsežnostjo. Torej, v bistvu gre za natančno to, kar ste vi želeli povedati, gospod Abjuls. Res je. Dvostranski dogovori so bili v preteklosti pogosto uspešnejši kot pa regionalni. Na no, po drugi strani pa vendarle. Tudi z regionalnimi sporozumi smo uspeli povezati različne regije, naprimer Centralno Ameriko in pa Ande. Seveda pri Andih imamo Ekvador, Bolivijo, pri Centralni Ameriki pa Honduras, Nikaragua, torej imamo različna politična vprašanja, žarišča. Vedno so kakšne aktualne vprašanja, ampak do sedaj smo vedno uspeli preseči te težave in zato upamo, da bomo tudi tokrat uspeli enako. Pa tudi, če ne, vedno imamo določeno fleksibilnost, še posebno glede anskih držav. Tukaj smo pokazali, da potem, ko smo bili prej upogajani v slepi ulici, smo se odločili za dvojni pristop. Najprej smo imeli um, stari uh, politični dialog Lakan iz leta 2003 in pa politični sporazum, po drugi strani pa smo imeli tudi um, pogajanja o večstranskih trgovinskih sporazumih z čim več državah iz Lakana, ki so se pripravljene um, vključiti v pogajanja, ki vključujo vsa področja. Ponopraven pridružitveni sporazum pa je seveda vedno naš glavni cilj. Sedaj smo imeli že šest trgovinskih pogajanj, um, zadnjega z Kolumbijo in pa Perujem od 21. in 25. septembra. Bolivija nikoli ni sodelovala pri tem. Um, Ekvador pa. Sedaj smo že pri številnih vpraš vprašanjih pri poglavju že skoraj da zaključili pogajanja. Uh, bistveno so pogajanja glede banan v Ženevi. Uh, vemo, kako se Kolumbija zanima za to vprašanje banan. Torej videli bomo, kako to vse skupaj uskladiti kaj to pomeni. Če želimo, če moramo biti fleksibilni, tudi smo fleksibilni. Enako velja tudi za Honduras. Če bomo razrešili vprašanje banan, potem bomo morali najti fleksibilno rešitev tudi za Honduras. Honduras, morda bo potrebno spremiti mandat ali kaj podobnega in potem iti naprej. Ampak kakorkoli že, veseli smo, na primer, da bo tudi Ekvador sedaj ponovno začel v, sodelovati v pogajanjih in to je pozitiven signal. Torej vidite, stvar je težavna, ampak vseeno pa se vse skozi trudimo in tudi spreminjamo svoj pristop. Sedaj pa Afganistan. Gospod Alaki, vem, vprašanje vladanja je zelo pomembno tudi korupcija, res je, je velika težava v Afganistanu, zato delamo veliko nagradnih zmogljivosti na pravosodnem sistemu, na novem kurikulumu za toživce in pa sodnike in podobno. Ampak vse to seveda zahteva kar precej časa, ampak imate pa prav. Vse države Evropske unije si morajo odločiti, kaj storiti. Jasno je, da um, je treba skorumpirane države na koncu kaznovati. Sedaj pa ponovno Turčija in pa Armenija, kot je gospod Tenok povedal, tudi sama upam, da bomo prišli do ratifikacije sporazuma, kakorkoli že, pa jih moramo spodbuditi k um, temu, da to storijo. Morda bila tudi resolucija parlamenta pri tem primerna, potem pa še vprašanje civilne družbe v Gorskem Karabahu zelo sem se trudila za te projekte, veste, ampak vedno pa najdemo kakšen kamen spotike med posameznimi stranmi. Gospod Semnebi in pa nekateri drugi so želeli oditi tja. Najprej smo imeli težave na eni strani, potem pa na drugi strani. In tudi v New Yorku sem omenila to temo, ampak nažalost nismo dosegli dobrega rezultata. Ko sem bila v Azerbajdžanu, sem se pogovarjala s samim predsednikom, da bi nam omogočil možnost večjega sodelovanja, ampak nažalost pa um, ni bilo mogoče tega storiti. Vedno imamo uh, interes ene ali pa druge strani, da ne dosežemo dogovora in večjega sodelovanja. No, ne vem, uh, morda imajo oni boljši dostop, pravi komisarka. Ampak kakorkoli že, mi si vedno prizadevamo, kaj pa Ukrajina. Delegacija Skrima je bila pri meni kakih 4-5 eh, tednov nazaj. In res je, um, s predsednikom Juščenko smo se dogovorili, da bomo naredili več glede vprašanja Krima. Ampak tudi to zahteva kar nekaj časa. Mi pa se vse skozi zavedamo tistega, kar ste povedali. Vemo, da moramo storiti več, da moramo biti bolj prisotni na Krimu in um, da je potrebno stabilizirati tamkajšnje razmere, kajti razmere so zapletene. Potem pa Indija prostotrgovinski sprozum je vedno težavna zadeva. Sicer nisem komisarka za trgovino, ampak vedno vem, da so ti sporozumi izjemno težavni, ker te vedno treba uh, urediti, daj, dam, različne podrobnosti in tako dalje. Nasplošno pa lahko rečem, da je za nas zelo pomembno to, da je Indija naš strateški partner. Um, s Indijo bomo imeli tudi vrh. Vsa ta vprašanja bodo seveda prave. Pred vrhom moramo gotoviti, kako daleč smo že prišli. Indija igra vedno pomembnejšo vlogo v svetu. No, včasih pa Indija vendarle noče iti dlje, ustane tako daleč, kot bi to želeli mi, naprimer pri podnebnih spremembah je že ena taka stvar. Oni tam še niso um, storili toliko, kot želimo mi. Torej, sedaj govorim seveda o Kimahavnu. Um, Šlislik for losing. Končno, končno, fra, gospa Lezing. Torej, že predolgem je bilo jasno, da smo obsodili kudeta v Hindurasu, politične stike smo prekinili in vse stike z diplomati, tako imenovano de facto vlade, smo prekinili in predvsem smo vse suspendirali, kar je bilo v zvezi z vlado. Torej, vse tiste programe, ki pa so bili povezani s civilno družbo, pa nadaljujemo. In gospod Valgel, vam bi povedala nacionalne manjšine, kot veste, Evropska unija eh, se težko nekako tukaj zaveže za, za manjšine. Mislim, da so to stvari, ki jih morata obe strani torej, prizadeti, rešiti. Mendeste valje pa. Glede Irana lahko bi zamrznili njihova sredstva, uh, prepovedali izdajo vizumo ali kaj podobnega. No, potem pa so tukaj še različne druge zamisli. Um, nisem pa še točno sprijel končnega dogovora. Sedaj pa še piratstvo, to je res nov, strašen pojav. Pred nekaj leti se tega splošno nihče ni predstavljal. Pomembno pa je, da se ne borimo samo s piratstvom na obali, ampak tudi na kopnem mi kot Evropska unija si za to vse skozi prizadevamo. Kolega Louis Mišel in pa Karl de Hucht sedaj veliko storita um, za delo na obali v Somaliji. Seveda imamo tukaj hude težave, ampak predvsem je glavna težava revščina in pa boj proti revščini. Vse to ponovno zahteva veliko časa. Ne moramo storiti vsega, sem pa zelo vesela, da um, smo Evropejci delali pri Atalanti. To je, naprimer, prva taka aktivnost, ko skupaj sodelujemo na moru tudi z drugimi. Hvala. Grazie, La diskus... Hvala lepa, gospa komisarka. Zelo zanimiva razprava. Govorili smo o zelo različnih temah. Z veliko podrobnostmi smo odgovorili na vsa vprašanja, pa čeprav niste imeli veliko časa. Mislim, da ste vzbudili veliko zanimanja glede teh različnih scenarijev, ki so pred nami. Torej, upam, da bomo nadaljevali to plodno, koristno sodelovanje med nami. Hvala lepa za to izjemno zanimivo razpravo, gospa komisarka. E torej, sedaj smo končali. Nadaljujem pa ponovno ob petih. Um, torej, tukaj pa gre za um, sodelovanje z Moldavijo. Colleghi, vi prego di prendere posto, rispettiamo la puntualità del nostro ospite. Colleghi, prosim, ci se usiete, tako da lahko ponovno začnemo. Z nami je predsednik vlade, Republike Moldavije, pa tudi zunani minister. Predsednik vlade, vlad Filat in pa minister Juli Vlanka, torej zunani minister, hvala lepa obema, da sta prišla, dobrodošla. Z nami so tudi člani medparlamentarnega odbora, predsednica Monika Morvej. Vsi lepo dobrodošli. Hvala lepa tudi za nedavno izvolitev. Upam, da bomo lahko nadrevali z našim sodelovanjem tudi v naslednjih letih. Gospod predsednik vlade, gospod zunani minister, v veliko veselje mi je in nam je, da lahko to pomembno delegacijo pozdravimo tukaj. Nedavno ste prenovili vlado v Moldaviji pred enim tednom, ste dobili zaupnico na glasovanju, sedaj potem so se pričakovanja glede napredka precej povišala. To je prva vlada, potem, ko ste išli iz Sovjetske zveze. Sedaj gre za to, da um, nadaljujete um, delovanje prejšnjih vlad, ampak sedaj je vendarle to prva nekomunistična vlada. To je zelo pomemben korak v zgodovini. Še posebno zato nam je veliko veselje, da vas lahko tukaj pozdravimo. Želite si reformo države, znani ste potem, da se zauzemate za pridruževanje Evropi. Naj navedem nekaj točk iz vašega programa in pa nekaj, nekaj izzivov v vaši državi in pa za sodelovanje z Evropsko unijo. Predvsem želite razbiti državne monopole, pravite. V času po komunističnem režimu je sedaj možno oblikovati pravo gospodarstvo in se povezati z eh, glavnimi mednarodnimi finančnimi akteri in na ta način pritehniti kapital v državo ter tako obene tudi izboljšati um, gospodarstvo na splošno ter pa kmetijstvo. Še posebno želite tudi izboljšati duh sodelovanja z sosed, sosednjimi državami, še posebno z Romunijo. Prav tako želite eh, razrešiti obstoječa ozemljska vprašanja in konflikte. Te smernice so nam zelo všeč, kažejo na to, da želite reformirati državo. Gospod predsednik vlade, prosim, vedite, da bomo storili vse v svoji moči za to, da bi bili kos tem izzivom in da bo vaša država aktiven igralec v tem novem sodelovanju, v tej Evropi. Hvala lepa torej, da ste si vzeli čas. Um, beseda je vaša, prosim, gospod predsednik vlade. Republika Moldova na parcurs o etapă de timp nu no atât de... Hvala lepa. Republika Moldavija je v nedavnem času preživela precej razborljivo obdobje. Videli smo različne faze. Kot ste rekli, sedaj imamo prvo demokratično vlado v Kišinjevu. Um, imeli smo prej v bistvu še eno, ampak je trajala zelo malo časa. In sicer smo imeli to vlado od leta 1999 dalje. Tudi moj kolega zvonarni minister je bil v tej vladi. To je bila prva vlada v Kišinjevu, ki je dejala, da je evropska integracija cilj naše države. Svojo odgovornost smo prevzeli in tudi začeli izvajati ustrezne reforme. No, po enem letu, potem pa je nažalost komunistična stranka, ki ni bila komunistična samo po imenu, prevzela oblast v Kišinjevu. In potem vladala. Osem let je um, vladala ta vlada, um, na čelu je bil uh, um, general Voronin. Ti ruski generali so vladali v državi in na koncu pripeljali Moldavijo v zelo slab položaj, še posebno, ko gre za človekove pravice in pa pravice državljanov. Tukaj v dvorani vidim veliko ljudi, ki so že bili v Kišinjevu na obisku. Gotovo se dobro zavedate, kakšna je situacija tam gospod Kače je bil član medparlamentarne delegacije sodelovanja s Moldavijo. Veste, kaj se je dogajalo v tem zadnjem času. Veste, da smo imeli monopolizirano gospodarstvo. Prav tako nismo imeli svobode tiska. Več kot milijon državljanov pa je moralo oditi iz države in iskati delo druge da bi na ta način vzdrževali svoje družine in pa poskrbili za preživetje. V tem času smo zamudili številne priložnosti za našo državo. Nismo se uspeli približati Evropi in pa evropskim vrednotam, naprimer. Bi pa omenil en pomemben simbol tega komunističnega obdobja, namreč velika sovražnost do Romunije, je ta simbol. Tukaj ne govorim samo o tem, da smo morali za romunske državljane uvesti vizume. Želim reči, da je bilo to tudi sicer najbolj dramatično obdobje. Um, tudi po um, volitvah 5. aprila 2009. Mirni protesti v Kišinjevu so bili utišani. Potem pa smo bili priča ukrepom, ki so zahtevali smrtne žrtve. Veliko ljudi so aretirali in jih mučili. Res lepa hvala Evropskemu parlamentu za zelo hiter odziv po teh dogodkih. Evropski parlament je sprejel resolucijo in to je bila prava podpora za našo družbo in pa za ljudi v Kišenjevu. S tako podporo smo potem uspeli biti trdni, odločni in se upreti. Potem smo tudi organizirali predčasne volitve. Za Republiko Moldavijo je bil to samo ekonomski strošek, nič drugega. 20. julija po volitvah, kjer so bili prisotni tudi evropski opazovalci parlamenta in pa drugi in so bile bolj ali manj svobodne ter poštene, smo uspeli sestaviti parlamentarno demokratično večino v Moldaviji. Predstavljajo štiri nekomunistične stranke, parlamentarne stranke, ki so sestavile tudi zavezništvo za evropsko integracijo. Um, izvolili smo predsednika parlamenta, prav tako smo oblikovali glavne parlamentarne organe, v petek je vlada Moldavije začela delovati. Še vedno moramo dokončati še eno fazo, priden končamo celoten proces. Še vedno moramo izvoliti predsednika Republike Moldavije po ustavi naše države. Pri izvolitvi predsednika Eh, potrebujemo glasove 61 poslancev. Mi imamo 53 poslancev, torej še vedno potrebujemo 8 glasov, zato da bi imenovali predsednika. S člani komunistične stranke se nismo veliko pogovarjali. Bojim se, da se sedaj lahko pojavi nova napetost novi nemiri. Gre za to, da v e-, enem letu ne moremo dvakrat imeti prečasnih volitev. Lahko bi sicer imeli prečasne volitve naslednje leto, ampak te volitve bi zahtevali veliko ceno za našo državo, še posebno glede na to, da smo v hude, hudi gospodarski krizi. Naš proračunski primaklaj je izjemno velik. velik kar 2,5 odstotka BDP do konca tega leta. Do tega primaklaja smo prišli zato, ker prej nismo za dosti kmalo ukrepali. Kaj smo počeli prej? Predvsem je šlo le za predvolini proces, eh, nišče se ni ukvarjal z gospodarstvom. Sedaj pa posledice tega plačujo državljani. Državljani bodo plačevali te projekte, ki so jih izvajali komunisti v Kišinevu. Seveda bomo še podrobne analizirali proračun in primanklaje. Videli bomo, kje so glavne vrzeli, kje so glavne vzroki. No, zaenkrat mislimo, da sedaj ni pravi čas, zato sedaj je pravi čas, zato, da se osredotočimo na iskanje rešitev in pa na iskanje mehanizmov, treba sredstev, s katerimi bomo rešili ta problem eh, proračunskega primaklaja. Ne želimo seveda zmaševati pokojnini ljudi ali pa plač in podobno. Komunistična partija je osem let vladala Moldaviji. Sedaj je treba poskrbeti, da oni ne bodo ponovno zmagali na volitvah. Predvsem tem pa računamo na podporo Evropske unije in tudi na podporo Evropska parlamenta pri tem, ko želimo preseči te težave, ki so pred nami. Tukaj problem ni samo proračunski primankljaj. Gre tudi za to, da morajo naši državljani slišati jasno sporočilo, da moramo imeti um, jasno sporočilo o možnosti za vključevanje in približevanje Evropske unije če mi dovolite. Um, naj povem, da bi sedaj lahko sicer še nadaljeval, ampak mislim, da je bolje, da vodimo nek dialog z vami. In sedaj prosim za vprašanja, um, na katere bom z veseljem odgovoril, tako se lahko znebimo tega monologa in začnemo z dialogom. Hvala. Grazie, signor primo ministro. Ora... Najlepša hvala, gospod predsednik vlade. Zdaj predsednica skupnega parlamentarnega odbora dobi besedo. Gospa Monika, izvolite. Najlepša hvala. Dragi kolegi, dragi premije, ne bom oziroma ne bom nadaljevala v romunščini, samo na hitro bi nekaj točk izpostavila, oziroma kar v romunščini. Najprej bi rada čestitala eh, vsem vam za enotnost, ki ste jo pokazali od glasovanja aprila. Zelo pomembno je bilo, da ste bili združeni, da bi na ta način dosegli cilje, ki ste si jih zastavili v svojem manifestu. Na ta način tudi lahko izvajate reforme imate našo podporo. In podpirali vas bomo pri izvajanju teh reform. Eh, vemo, da so potrebne reforme na področju pravosodja, policije, eh, ukrepov za spoštovanje človekovih pravic. Potem so potrebni ukrepi za zagotavljanje neodvisnosti medijev na splošno potrebno je ukrepiti civilno družbo, vladavino prava in še številne druge reforme. Na vseh področjih družbe je potrebno izvajati te reforme. Zelo dobro vemo, da se ne bodo čudeži pojavili kar čez noč. Prebivalce Moldavije so povedali, da ne bo mogoče vsega spremeniti čez noč, treba je biti realističen. Ljudje v Moldovi in mi vsi vemo, da je potrebna politična volja za to in ta politična volja se mora odražati v takojšnjem delovanju. Reforme je treba načrtovati. Ne bomo se spuščali v podrobnosti glede tega, ampak mislim, da potrebujemo specifične načrte na vseh področjih, kjer so potrebne reforme. To pomeni, da prebivalstvo in pa evropske institucije eh, lahko tudi vidijo, kakšni so vaši cili, kako jih eh, dosegate, kakšni so rezultati, stroški in tako naprej. Jasnost in predvidljivost sta tu zelo pomembni. Na ta način lahko dosežemo spremembe v državi. Prepričana sem, da bo se te reforme izvajali s podporo strokovnjakov Evropske unije in v skladu z akcijskim načrtom, ki je že bil oblikovan. Naj povem še enkrat, da imate našo popolno podporo pri izvajanju teh reform in tudi pri doseganju polnopravnega sporazuma z Evropsko unijo. Proces pristopanja k Evropski uniji je zelo pomemben, kajti ta proces bo prinesel resnične spremembe v državi kandidatki. Zato je tako pomembno, da se te spremembe zgodijo. Poleg tega želim izpostaviti še nekaj praktičnega. Parlament Republike Moldavije naj bi vzpostavil odbor za zunanje zadeve in evropsko integracijo. To bi nam pomagalo sodelovati v naši delegaciji z Moldavijo. Najlepša hvala za vaš prispevek. Zdaj pa besedo dobi podpredsednik Pascu. Salut, prezenca dumneavoastră aici. Vreau să salut și faptul că ați câștigat. Najlepša hvala. Pozdravljam vas, gospod predsednik vlade, in želim vam tudi čestitati za zmago na volitvah v težkih okoliščinah, ki jih poznamo. Zelo smo zadovoljni, da smo morda tudi mi delno prispevali k tej zmagi. Vsi veliko pričakujejo od vaše vlade. Prebivalci Moldavije imajo velika pričakovanja, kajti živijo v težkih okoliščinah, pa tudi Evropa veliko pričakuje od vas. To je še posebej res glede na rezultat prvih volitev. Vaša prva naloga je seveda v tem, da se spopadete z gospodarsko situacijo in tukaj bi rad pozval svoje kolege, da pokažejo razumevanje ko gre za te reforme. Razumeti morate, da je glavna prednostna naloga to, da se rešijo trenutni problemi, s katerimi se soočajo Moldavci. Reforme je treba podrobno načrtovati. Najprej pa se moramo soočiti s težkimi okoliščinami, v katerih živijo prebivalci Moldavije. Prepričan sem, da boste imeli dialog s komunisti, z opozicijo in da bodo tudi oni razumeli, da bodo samo s sodelovanjem z vlado lahko rešili probleme, ki zadevajo vse stranke. Poleg notranje stabilnosti mislim, da lahko računate tudi na evropsko podporo pri zagotavljanju te stabilnosti. Moldavci pričakujejo to podporo od nas in to jim bomo tudi dali. In upam, da če Rusija ne bo temu naklonjena, bo vsaj ostala neutralna, tako da boste lahko izvajali svoj mandat. Želimo vam vse dobro pri izvajanju svojih nalog. Hvala, gospod Pasku. Zdaj pa, gospa Weber. Prešente. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, să-l felicit pe domnul prim-ministru pentru poziția pe care o a... Najprej bi rada čestitala predsedniku vlade za položaj, ki ga je dosegal v Republiki Moldaviji kot članica Evropskega parlamenta. Sem bila tudi članica delegacije Evropskega parlamenta, ki je v Moldaviji opazovala volitve julija. moram reči, da sem bila zelo navdušena nad dejstvom, da so državljani, s katerimi sem se pogovarjala, resnično verjeli v pozitivne spremembe. In ljudje si te spremembe tudi zaslužijo. Trenutno se soočajo s hudo situacijo. Nahajajo se torej v težkih gospodarskih razmerah. In zdaj ne bi bilo dobro, če bi imeli ponovno predvoljivno kampanjo, če se bi izkazalo, da so potrebne predhodne volitve. Vendar pa upam, da če se bo izkazala potreba potem, da boste tudi zmagali na volitvah. Kaj te volitve bodo potekale na drugačen način in ljudje bodo spoznali, da obstaja še kakšna druga stranka v Moldaviji, ne samo komunisti. Imeli bodo priložnost odkriti tudi prenose v medijih in predstavitve drugih strank. Mi v Evropski uniji bi morali ljudi prepričati, da te volitve, če bodo njih prišlo, niso potrebne zaradi kakšne nestabilnosti, ampak zaradi postopkovnih eh, vprašanj in problemov. Kaj torej Evropska unija lahko naredi, razen tega, da pokaže odprtost do Republike Moldavije? Mislim, da bi prvi korak lahko bil, da se spremeni vizumski režim, s katerim se soočajo moldavski državljani. Evropski parlament oziroma odbor za zunanje zadeve tukaj lahko odigra pomembno vlogo. Delegacija Evropskega parlamenta z Moldavijo in odbor Libe tudi lahko odigrata pomembno vlogo, da pokažeta, da prebivalci Moldavije lahko po Evropski uniji prosto potujejo absurdno si je predstavljati, da bo prišlo do množičnega odhajanja Moldavcev v Evropsko unijo. Tisti, ki so želeli priti sem, so to že storili. Mislim tudi, da so vsi drugi razumeli, da se lahko doma počutiš samo v lastni državi. Mislim, da, torej, da ne bo prišlo do priliva Moldavcev v Evropsko unijo v primeru, da se sprosti vizumski režim. Po drugi strani pa bi na ta način poslali zelo pozitiven signal. To bi bil dober primer, kaj ti moldavski državljani, ki bi prosto potovali po Evropski uniji, bi se lahko vrnili domov in veliko več vedeli o evropskih vrednotah in življenju v Evropi in to bi lahko spremenilo pristop v Moldaviji. Želimo vam vse dobro pri vašem delu. Najlepša hvala, gospa Lusing. Spoštovani gospod predsednik, dve vprašanji imam, ki se tičejo neutralnosti Moldavije. V členu 11 ustave Moldo Moldavije je predpisana neutralnost. Po poročilih pa naj bi bili zdaj odnosi z NATO-om izboljšani, istočasno tudi sodelovanje v partnerstvu za mir. To naj bi se tudi ukrepilo. Ali stremite za članstvom v NATO-u? in ali bi sodelovanje z vojaško zvezo, kot je NATO, predstavljalo kršitev tega člena, ki predpisuje neutralnost. Potem so tu še poročila in eh, ste to omenili v svoji predstavitvi, da želite čim hitrejši pristop v Evropsko unijo. Ali ni Evropska unija tudi vojaška zveza, saj Lizbonska pogodba predpisuje naslednje. V primeru vojaškega napada na območje držav članic morajo druge države članice nuditi vso možno pomoč. To je v enem od členov Lizbonske pogodbe in to je tudi moje vprašanje. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea țării, însă... Ustava Republică Moldavie e predvideva neutralnost. Vendar pa ta ista ustava omenja tudi pravico do spremembe statusa in ta pravica pripada državljanom Moldavije. Vedno smo govorili, da si želimo tesnejših odnosov z NATO-om. In v naslednjem obdobju se bomo z ljudmi v Moldaviji pogovarjali o pomenu NATO. Pomembno je, da izpred oči ne izgubimo dejstva, da imajo ljudje v Moldaviji neko perspektivo in da na NATO ne gledajo kot na neko sovražno enoto. Na medije trenutno vplivajo oziroma jih obvladujejo Rusi in ruski mediji imajo posebno stališče do NATO, to vsi vemo. Ne verjamemo, da ta ustavni princip oziroma to načelo, eh, da je zapisano v kamen. To je tesno povezano tudi s tem, kar sem ravno kar razložil. Mi kot državljani bi se morali sami odločati o prihodnosti Moldavije. Basisko. Domnule ministru de externe, doresk se bo Felik. Gospod predsednik vlade, ministr za zunanje zadeve, najprej vam čestitam za vašo zmago na volitvah in za uspeh, ki ste ga imeli pri oblikovanju proevropske vlade. Rada bi vam tudi čestitala za to, ker ste končali pakt um, prejšnje vlade uh, glede vizumov za romunske državljane. Nekaj vprašanj imam za vas. Kakšni bodo prihodnji odnosi med Moldavijo in Romunijo in kakšne ukrepe boste sprejeli, da boste zagotovili neodvisnost tiska? Dobro je znano, da so v preteklosti bili mediji zelo cen cenzurirani. Nekaterim medijskim hišam se je grozilo in tako naprej. Câteva idei, nu sunt întrebări, ci doar mesaje către dumneavoastră și către colegii. Gospod Severin e na vârsti. Rad bi povedal samo nekaj besed, nimam pravzaprav vprašan. Prvo sporočilo, ki ga želim prenesti, je namenjeno eh, kolegom, ki so prisotni z nami veliko Romunov se bo danes še oglasilo in moldavsko vprašanje je nekaj, kar bi moralo nas vse zanimati, vse tukaj v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo v prihodnosti lahko gradili na tej ideji in jasno pokazali, da potrebujemo Republiko Moldavijo ne samo kot sosedno državo Evropske unije, ampak kot partnerja. Naši odnosi z Republiko Moldavijo bi morali skrbeti in zanimati vse nas, ne samo posamezne člane Evropskega parlamenta. Moje drugo sporočilo pa je namenjeno vam, premije, in pa vam, ministr za zunanje zadeve. Ustvarili ste zavezništvo, zavezništvo za evropsko integracijo, to nas zelo veseli. Mislim, da je vaša zavezanost Evropi nekaj, kar bi morali vsi videti kot eh, zavezanost tudi Republiki Moldaviji. Tu imam v mislih še posebej potrebo, da se gradi na socialni, gospodarski in teritorijalni koheziji ter na kulturnem razvoju v Republiki Moldaviji. Potrebujemo prostor za razpravo v Moldavi, tako da bodo ljudje tam sami lahko razpravljali o svojih skrbeh, eh, svojih zanimanjih in svojih vprašanjih. Pa še sporočilo za komunistično stranko, torej za opozicijo v Moldaviji imam. Jasno moramo povedati, da bodo komunisti tudi imeli svoje mesto v pluralističnem sistemu Republike Moldavije kot se to dogaja v vseh pluralističnih sistemih. Da bi skušali to stranko odstraniti iz eh, prizorišča moldavske politike, to ni primerno. Spodbujam vas, da si prizadevate za kohezijo, za sodelovanje, za dialog in da začnete ta dialog, tako da opozicija ne bo skušala spodkopati vlade v Kišinjevu. Mislim, da je tudi zelo pomembno, da Evropska unija razvije ustrezen program gospodarske podpore za Republiko Moldavijo. Lahko vam damo veliko nasvetov, ko gre za razvijanje demokracije, tudi glede človekovih pravic in integracijo v Evropi lahko svetujemo. Če Moldavija ne bo od nas dobila ustrezne in zadostne gospodarske pomoči, potem mislim, da se lahko obrnejo na Rusijo in to bi ogrozilo demokracijo. Kajti revščina, v revščini je težko ponovno vzpostaviti demokracijo. Ministru, domnem ministru, da eksterne drač koleđi. Hvala. Hvala, mm, predsednik vlade in gospod minister. Želim vam čestitati za rezultate na volitvah in za dosežke zadnjih mesecev. Zdaj imamo resnično demokratično vlado v Republiki Moldaviji. Tu bi Moldavijo lahko približalo Evropske unije. Vendar pa ni bilo lahko, morali ste stati skupaj v času, ko je komunistična stranka skušala dobiti dodatne glasove, pokazali ste pogum in odločenost. In vse to je zelo koristilo vam in pa prebivalcem Moldavije. Tukaj v Evropskem parlamentu imamo institucijo, to je institucija, ki je zelo spremenila odnos do Republike Moldavije po hudih kršitvah človekovih pravic, ki so se tam dogajale. Evropska komisija in svet sta bila skromna v svojem pristopu, niso bili zelo jasni, vendar tukaj v Evropskem parlamentu, tukaj pa smo jasno povedali, da Evropska unija ne sme uh, se strinjati oziroma ne sme sprejemati kršitev človekovih pravic poznamo tudi hudo gospodarsko situacijo, v kateri se nahajate in Evropska unija vam mora tu pomagati. Mednarodno javno mnenje v Evropi tudi pričakuje številne pozitivne spremembe strani vlade v Republiki Moldaviji. V tem kontekstu imam tri vprašanja. Najprej, kaj se bo spremenilo v političnem pristopu moldavske vlade, ko gre za njene odnose z Evropsko unijo? Drugič, vprašanje, ki zadeva naše partnerje v Evropski uniji. Ali imate v mislih kakšno rešitev za izboljšanje mejne varnosti? Pa še vprašanje glede pridnestrja. Pomembno je, kakšen bo vaš pristop do tega obmejnega območja. Rad bi vedel, ali boste sprejeli misijo eh, za vzdrževanje miru strani Evropske unije. Gospod Lize. Eh,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 polskega parlamenta je pozdravila skupino iz Moldavije pred nekaj meseci. In takrat je bilo rečeno, da bo potrebnega veliko denarja, preden se bodo stvari lahko spremenile, vendar bi postavil vprašanje o gospodarski situaciji. Veliko odločenosti in veliko podpore je bilo izražene, vendar pa mislim, da je to šele začetek procesa. Še veliko dela je pred vsemi nami. Moldavija ne bo mogla sama prečkati, eh, preseči teh ovir in težke gospodarske situacije. Eh, in to, to ji ne bo uspelo brez denarja strani eh, Evropske unije in mednarodnih finančnih institucij. Tudi Rusija daje kredite. In nekateri predvidevajo, da bo to povezano tudi z vprašanjem pridnesterja. Lahko vprašam, kakšna bo politika vaše vlade do Rusije? Po tem drugem krogu vprašanj dajem besedo spet premijeju. Izvolite. Če je cene de relacije, le ko Romanija. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar se tiče odnosa do odnosov z Romunijo, bomo te odnose gojili in sicer ob tem spoštovali zgodovino in tudi, da bo upoštevana prihodnost. Mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Kar pa se tiče medijev v Moldaviji, bomo sprejeli ustrezne zakone. Zakonodaja je bila v Moldaviji zelo uspešna, vendar pri izvajanju je prišlo do težav. Kaj ti gre za to? Da se držimo audiovizualnega kodeksa, zato da omogočimo svobodo medijem na ta način. Želimo imeti državni televizijski kanal, ki bo informiral državljane, ne pa manipuliral z njimi care presupune fi întrebare, ceea ce ține de sprijinul... Eh, gospod Bușă, odgovor vam. Torej, v zvezi s pripombo o podpori Evropskega parlamenta po volitvah v aprilu zaprosili smo za pomoč, da bi dejansko ugotovili, kaj se je v Moldaviji zgodilo. Pravim, da je resnica nekaj, kar morajo vsi poznati, tako državljani Moldavije kot tudi mednarodna skupnost. Mi smo bili pripravljeni na preiskovalno komisijo se strani parlamenta, zato smo prosili za pomoč Evropski parlament in Evropsko unijo, torej Evropski svet, in smo poklicali strokovnjake, ki so nas, nam pomagali pri tej preiskovalni komisiji. In komisija si bo vzela čas, da bo izdelala poročilo o tem, kaj se je zgodilo v aprilu. Gre za poročilo, ki je pomembno tako za državljane Moldavije kot za mednarodno skupnost. Tisti, ki eh, so sprožili eh, dogodke v aprilu, morajo čutiti posledice in ne smemo dovoliti, da se kaj podobnega še kdaj zgodi. Kar pa se tiče naših odnosov do Evropske unije, so, se, so bili omejeni na resolucije v prejšnji vladi, zdaj pa moramo priti na dejanja, moramo eh, obljube udejaniti. Gospod Severin, mi smo eh, torej, Zvezo za evropsko integracijo ustvarili s tem imenom za to, kajti, ker je za nas proces evropske integracije integracije povezan z reformami doma. Vemo, da moramo najprej reformirati svojo državo, predno začnemo razmišljati o integraciji, kar ni pomembno samo za Evropske unije, ampak tudi v prvi liniji za državljane Moldavije. Kar pa se tiče meja, pa potrebujemo pomoč Evropske komisije. Torej, eh, komisije, ki nam bo pomagala, da za. za ščitimo meje do, z Ukrajino, da bo to bolj učinkovito. In kar se tiče mirovnih enot, je to eden od ciljev, da bomo predlagali in upamo, da bomo ta cilj tudi dosegli. In sicer ob strinjanju vseh eh, strank. Zato pa potrebujemo podporo Evropskega parlamenta. Kar se tiče vprašanja torej, Ruske federacije, torej gre za 5 milijonov evrov pogodba, potem eh, je bil znesek višji. K tem bi povedal, da je šlo za posojilo v povezavi z volitvami, torej posojilo, ki naj bi prispevalo k temu, da bi se imeč komunistične stranke v Moldaviji izboljšal. To je bilo najprej neka tajna organizacija in naš finančni minister nas je o tem informiral, o tem projektu. Šlo je za znesek 150 milijonov dolarjev za obdobje 15 let, da bi s tem financirali primankljaj v proračunu. Torej, v to ni neka politična cena, ki bi jo morali plačati. To ni bila eh, takšna pogodba. Pa, mi pa smo eh, poslali sporočilo, da se še zanimamo za takšno posojilo, ki bi koristilo Moldaviji in smo to sporočilo poslali ruskemu uh, vodju države in predsedniku Ruske federacije, ki nas bo obiskal in z njim bomo razpravljali o tem, ali bomo s tem projektom nadaljevali. Kar pa se tiče naših odnosov z Rusko federacijo, pa bi povedal, da bomo uh, razvijali profesionalne odnose in bomo skušali ustrezno ravnati in da bomo pač uh, uh, pravilno ravnali. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa besede naprej. Torej, gospod Preda. Gospod eh, predsednik, rad bi vam zaželel vse, torej izrazi vse čestitke vaš, ob vaši zmagi, pa še eno željo imam. Upam, da bo ta perspektiva pripeljala hitreje k integraciji, da bo to boljše tudi za Romunijo. Deset let dolgo smo morali čakati, da je prišlo do naše vključitve. Zdaj pa imam vprašanje za vas. Kaj boste storili z vašim primakljajem, ki je zelo visok? Kakšna politična eh, navodila pa dobivate iz Moskve v zvezi s tem? In tretjič, ali načrtujete politiko uh, v tej, torej v to smer? Gospod Preda, hvala lepa. Pan Balen. Tudi jaz bi rad čestital svojim, torej našim prijateljem Moldaviji, ker ste ponovno spostavili demokracijo, borili ste se pogumno in eh, mislim, da smo sodelovali z vami, torej ne samo romunski prijatelji, ampak tudi danski prijatelji, eh, torej eh, prednester provinca? Ali je nezakonita vlada tam eh, vzpostavljena eh, strani Rusije ali je avtonomna? Kaj lahko storimo mi, da bi lahko tukaj našli eno rešitev ali nam lahko tukaj dati ustrezne informacije? Hvala lepa vam, Balen. Zdaj pa kolega Šulc. Gospod predsednik, predsednik vlade. Lahko vam želim veliko uspeha pri vaših naporih, da boste reformirali in stabilizirali državo in jo pripeljali bliže Evropske unije. Sami ste povedali, da želite v naslednjem letu, eh, torej da računate z novimi volitvami, zato da bi to politično pad situacijo nekako rešili. Kaj nameravate storiti z, eh, držav, dozaj, z Moldavici, ki živijo v tujini, da se bodo bolj množično udeležili volitev? Mislim, da je zlasti njihova udeležba na zadnjih volitvah bila zelo nizka. Grazie, Hvala lepa, gospod Šulc. Besedo ima kolega Tanok. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem dolgoletni podpornik eh, Moldaviji in tudi vam, jaz bi vam rad čestital v imenu svoje poslanske skupine, ker ste se vrnili k demokraciji. Včeraj sem se vrnil iz Ukrajine in. Oni pričakujejo več milijardsko pomoč se strani Kitajske. To je, eh, to je eh, veliko darilo Timošenkovi v njihovi stiski. Kot pa sem slišal, pa so svojo eh, ponudbo razširili tudi na Moldavijo. Ali lahko kaj poveste o tem eh, paketu iz Kitajske, kakšne so politične obveznosti v zvezi s tem? in kako Rusi gledajo na to, kako kitajski denar gre v vse nekdanje republike Ruske federacije. Zdaj smo zaključili drugi krok in besedo dajem ponovno torej predsedniku eh, vlade. Potem pa bomo šli na tretji krok. Torej, ni zelo, torej zadeve niso preproste, kar se tiče eh, pogojev. In nijanse teh pogojev niso tako pomembne, kaj ti drugi parametri so tisti, ki se jih moramo držati. Vsi Udeleženci so izvedeli to, kar je potrebno in pričakujejo bolj odprt, fleksibilen pristop v zvezi z Republiko Moldavijo oziroma Republike Moldavije. Socialni stroški, ki jih moramo drugače plačati, bi bili eh, neizmerljivi. Torej, vse je odvisno od pogajanj. in v teh pogajanjih, torej te pogajanja, ta pogajanja moramo stopiti. Moramo pa razmišljati tudi o drugih možnostih financiranja in s tem financirati državni proračun. Torej, v zvezi z zunanjimi viri bomo potem proračun prilagodili, kar pomeni, da bomo izdatke zmanjšali in nekako prilagodili prihodkom. Kar se tiče političnega signala Ruske federacije, pa tako. Mislim, da oni čakajo na to, kaj se bo zgodilo v Republiki Moldaviji. Med razpravami, ki smo jih imeli 7. in 8., ki jih bomo imeli v Česinjevo 7. in 8. oktobra, bomo ruski strani posredovali svoje stališča. nimamo informacij samo o komunistični stranki. Obstajajo tudi informacije eh, torej o tisku, ki je pod vplivom Rusije. In kar se tiče eh, vračanja delavcev, da, vrnili se bodo, vendar samo, če jim bomo nudili najboljše pogoje, torej delo in pa dejavne inštitucije. Na kratko, ustrezne življenske pogoje v naši državi. Kar pa se tiče položaja v Prednestru, ali je ta regija neodvisna, ali je pod vplivom Kremla, če bi temu lahko tako rekli. Torej, ta eh, vlada je, oziroma administracija, je, dobiva podporo, to finančno podporo strani Ruske federacije, torej posredno in neposredno prihaja iz tega vira. kar se tiče državljanov. Torej imamo eh, določene predpise, torej glede glasovanja oziroma volitev torej državljanov v tujini. Najpomembno je, da moldavsko zakonodajo omenim tisto, ki daje pravico državljanom Moldavije, da glasujejo tam, kjer živijo in delajo. In to bi radi tudi vnaprej še uveljavljali. Kar se tiče Kitajske. Ko je bila volivna kampanja v teku, smo slišali, o enomiljardnem znesku pomoči z eh, Kitajske, to je z različnih virov prihajalo. Finančnega ministra sem prosil, da mi predloži podrobnosti o tem, o tem posojilu, vendar pogodbe do zdaj ni bilo. Zdaj čakamo, kaj se bo zgodilo. Torej, če gre za pogodbo, za neko vlaganje v infrastrukture, morda torej gradnjo cest, mostov in tako dalje konkretno, pa ni nobenih dokazov o tem. Torej, glede sredstev iz Ruske federacije in Kitajske. Raje bi jih dobivali od Evropske unije in smo odprti za takšna vlaganja v Čisinjevu. Nadaljujmo. z razpravo, torej gremo zdaj v zadnji krok. In samo pet eh, govorcev se je prijavilo v besedi, gospod Kelen. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, uporabil bi to priložnost, da izrazim podporo in pozdrave iz Estonije. Mislim, da smo bili zelo veseli, eh, Eh, ob, oblikova, ob oblikovanju proevropske vlade v Moldaviji. In kolega Severin je izrazil to zelo pravilno. Rekel je, da vsi potrebujemo oziroma želimo je potrebno, da se Moldavija pridruži Evropske unije. Mislim, da je bilo veliko priložnosti v zadnjih letih, ki so bile zamojene in zato smo prepričani, da ljudje v Moldaviji zaslužijo boljše življenje in demokracijo in pripravljeni smo, da vam pomagamo, kolikor lahko. Moje vprašanje pa je. Eh, izkoriščanje novega vzhodnoevropskega partnerstva ali obstaja nek program v zvezi s tem, tudi kar se tiče poenostavitve vizumskih eh, režimov. Potem pa še o prednestru. Odgovorili ste to vprašanje, vendar gre za dolgotrajno nezakonito trgovino z orožjem. Rekli ste, da komisija pomaga pri nadzoru meja, vendar ali se je eh, ali ste uspeli ustaviti to trgovino z orožjem ali še vedno deluje. E, Hvala lepa. Gospod Kacin, izvolite. Predsednik, grazie, signor presidente. Nisem Romun in ne govorim romunsko, niti moldavsko, ampak spomnim se v prejšnjem mandatu, ko je bila tukaj ena vaša delegacija, je nek romunski kolega rekel, da preslabo govori vaš jezik in je zato preklopil na nek tretji jezik. Danes tukaj z vami vsi Romuni govorijo romunsko in zdi se mi, da je to velik napredek in ilustracija bo izboljšanja odnosov med Moldavijo in Romunijo. Eh, Red bi vam najprej izrekel priznanje, gospod Filat, za to, da ste aprila in maja prišli sem, in nas iz prve roke seznanili s tem, kaj se dogaja pri vas. To je bilo takrat hrabro dejanje, ki je pravzaprav omogočilo, da je nastalo to zavezništvo štirih nekomunističnih strank. In brez vaše pomoči tudi mi tukaj v Evropskem parlamentu ne bi mogli reagirati na način, eh, kot smo reagirali. Rad bi vam čestital, gospod predsednik, za vašo novo funkcijo, za vašo zmago, Eh, ampak to je težka funkcija. Najlažje je zmagati, veliko težje je potem vladati. In zaradi tega se mi zdi, da se moramo vsi skupaj potruditi, da bi Moldavija ostala stabilna. Eh, ljudje v Moldaviji so vajeni, da obstoji institucija predsednika. Zato, gospod predsednik vlade, eh, bi apeliral na vas, da ste dovolj prožni, da čim prej dobite predsednika iz te ali one politične opcije. To bo znak, da modro vladate, to bo znak vsem ljudem v Moldaviji, da je Moldavija stabilna in da je na pravi poti. Kar nekaj vprašanj je že bilo o gospodarskih razmerah pri vas, ampak mislim, da je največji problem, da ljudje pričakujejo gospodarske čudeže. Takoj, zdaj, v času finančne in gospodarske krize pričakovati finančne čudeže pa ni realno. Je pa legitimno in zaradi tega se mi zdi, da je vaš uspeh in vaše preživetje močno povezano tudi z našo solidarnostjo. Zato bi izkoristil to priložnost, da pozovem tako komisijo kot svet, da najdeta način in predlagata finančno, konkretno gospodarsko pomoč Moldaviji, ki jo bomo v Evropskem parlamentu z veseljem podprli. Brez naše pomoči enostavno ni upanja, ne za vas, ne za Moldavijo. Vsekakor pa bi rad končal, eh, gospod eh, predsednik vlade, da v tej dvorani ni nikogar, ki ne bi podpiral ozemeljske teritorijalne celovitosti celotne Moldavije vključno s tako imenovanim transdnestrskim območjem. Hvala lepa in vse dobro vam želim. Zdaj ima besedo kolega Žezin. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, ko sem skupaj s kolegi šel na misijo opazovanja volitev v Kišnjevu, torej eh, poleti v avgustu in sem se lahko z vami pogovarjal o situaciji. Takrat še ni bilo nekako eh, znano, da se bova naslednjič srečala tukaj in da bom se pogovarjal s predsednikom vlade in da bom lahko eh, nadaljeval s pogovorom. Tu so bile neke sanje takrat. Ni bilo gotovosti še, da se bo zadeva tako odvila. In da bomo imeli in da boste imeli demokratično vlado. Zdaj se vode naslednja zadeva, ki vas čaka, so predsedniške volitve. in želel bi slišati, kako vidite, kako se zadeve odvijajo v tej zvezi. Mislim, da je težava v Moldaviji v tem, da, so, da je ta delitev oziroma eh, stanju glede Transnestrija torej, kaj je tisto, kar ne, ne onemogoča tem dvema deloma, da bi postala eno, da bi premagali to delitev? Moje vprašanje je, po volitvah, po rezultatih, kakšno je zdaj vzdušje v družbi? Mislim, da je to najbolj pomembno. Ne gre samo za to, kdo je na vladi, ampak kakšno je vzdušje med ljudmi. In pa še zadnje področje, je zmanjšanje oziroma je reakcija mladih eh, imigrantov, tisti, ki so nedavno imigrirali, tisti, ki eh, so že v Evropski uniji. Kaj ti obstajajo države oziroma ljudje, ki so že pet let v Evropski uniji in mislim, da obstaja nek entuzijazem, da bi se spopadli z velikimi spremembami doma. In da je to ena od stvari, ki si jih moramo pogledati. To, da so se mladi ljudje izselili in niso na volitvah se udeležili teh volitev. Morda zaradi tega, ker nekako niso imeli upanja, da se bodo vrnili domov in tam dobili službo. Torej gre za to, da morate imeti sodelovanje mladih ljudi. In še končno bi vas vprašal kot eh, vodja države, kot ministerski predsednik. Imamo vzhodno partnerstvo, ki predstavlja orodje za resnično sosedstvo. Ali lahko vidite to partnerstvo kot nekaj, kar bo eh, prispevalo k eh, torej, napredku Moldavije? Ali eh, tu vidite nek praktični razvoj, ki bo pomagal Moldaviji, da bo lahko sodelovala s svojimi vzhodnimi sosedi? in končno, kako nameravate oblikovati odnose z Rusko federacijo? Ali so tam kakšne stvari, ki vam bodo omogočile, da boste svojo vzhodno sosesko nekako razvili tako, da vam bo pomagala pri razvoju demokracije? Hvala lepa, gospod Josip. Gospod Nikolaj. Gospa Nikolaj, se upravičujem. Hvala lepa, predsednik. Nisem imela namena tukaj imeti govora. Samo nekaj vprašanj bi rada postavila predsedniku vlade. In to ob vsem spoštovanju, ki ga imam do vas. Vem tudi, da bo vaš mandat zelo težaven. Vi ste demokratično izvoljeni predsednik vlade, imate veliko odgovornost in želim vam srečo pri vašem delu. Kaj menite o prednestrom in političnem eh, predpisih oziroma ureditvijo, ki jo želite tam doseči in potem še kaj pričakujete od nas, kakšno konkretno podporo bi vam lahko nudili mi se strani Evropske unije? in do kakšne mere bi morala biti ta podpora eh, ponujena čim hitreje, kajti eh, gospodarski razvoj v Moldaviji eh, ni najbolj uspešen. Kateri so tisti nujni projekti, pri katerih bi potrebovali našo podporo in kakšno vrsto podpore bi tam potrebovali? Vaša država doživlja zdaj oziroma gre skozi zelo težavno eh, fazo. Te ponavljajoče volitve niso rešile problemov. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Kolega, torej, Ungerovano. Torej, Torej, kot ste rekli, torej jaz sem študiral angliščino, zdaj pa bom prešel na romunščino. Gospod predsednik vlade, to priložnost bi rad izkoristil, da bi vam najprej čestital za to, da ste sistem vizumov za romunske državljane odpravili. Zdaj bi jaz vprašal, ali vidite rešitev za. Torej, za rešitev v smislu države Moldavije. Torej, ali boste poskusili na eh, zakon zakonit način urediti zadeve iz aprila, kajti tam je prišlo do nasilja eh, se strani države. To so opazovalci lahko potrdili. Predstavniki komisije, ki so danes, eh, torej predstavniki Evropske unije, ki so, bili danes, ki so tudi danes prisotni, to lahko potrdijo. In menim, da je nujno, da bi vzpostavili finančno, pa tudi pravno in politično podporo. Strokovno znanje je potrebno in ta pomoč mora biti neposredna, ne preko neke tretje države. Hvala lepa. S tem smo zaključili z razpravo. Zdaj pa bo imel besedo gospod predsednik vlade. Vestik. Așa cum cunoașteți, a fost o reticiență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 sedaj pa vendarle imamo jasnejše mnenje. Želimo, da se začnejo izvajati vsi projekti v zvezi s vzhodnim partnerstvom, ki so povezani tudi s našo republiko. Najprej glede trgovine z orožjem v Pridnesterju. Kot veste, nimamo nekakršne zakonite kontrole nad tem območjem, zato ne moremo dati svojega stališča s tem v zvezi. potem pa ureditev spora glede Pridnesterja. To želimo urediti v okviru možnosti modalske ustave. Sedaj je treba storiti še veliko resničnih korakov, demokratizacija, potem reševanje težav s kriminalom, potem eh, manjša vloga vojske v tem območju in tako dalje. Evropska unija bi lahko tukaj igrala pomembnejšo vlogo in nam pomagala pri razreševanju spora o Pridnesterju. Vlada bo poskušala celotno družbo vključiti v postopek razreševanja spora. V Republiki Moldovi želimo v sodelovanje vključiti vse strani, tudi intelektualce. Želimo povedati, da ne gre tukaj samo za ozemlja, ampak tudi za ljudi. Kaj pa Republika Moldavija pričakuje od Evropske unije, pričakujemo in želimo čim večjo odprtost. Naša vlada namerava izpeljati specifične, konkretne dejavnosti, ne želimo samo podati nekih izjav. No, seveda bomo opravili tudi ocene o tem, ali je moldavska vlada izpolnila svoje cilje. Upam, da bo tudi Evropska unija poslala pozitivno sporočilo naši vladi glede možnosti za prihodnost. Sedaj pa nujni projekti. Nujno potrebujemo pomoč, če želimo zapolniti proračunski primanklaj oziroma ga vsaj zmanjšati. Prav tako potrebujemo naložbe v infrastrukturo, potrebujemo čezmejne naložbe. Umeli ste, kakšne jezike uporabljamo za komunikacijo. Zelo dobro vemo, da so se zrušili nekateri mostovi med Moldavijo in pa Evropsko unijo. Po tem času pa smo vendale začeli vlagati v te mostove. Sicer tega projekta še nismo dokončali, ampak vendale sedaj ima naši državljani še vedno težave, ko prihajajo v Evropsko unijo. Um, eden izmed problemov je tudi naprimer oskrba z vodo. Naši državljani nimajo ustreznega dostopa do pitne vode. Tudi to je težava, kajti to je seveda pomembno vprašanje javnega zdravja za ljudi v Moldaviji. Potem ste omenili tudi. Državni jezik v Moldaviji, naša ustava, določa, kakšne jezike govorimo v Moldaviji. No, ampak to je bil rezultat eh, tamkajšnjih, takratnih okoliščin. Američani govorijo angliščino, državljani Moldavije pa govorijo romunsko. In mislim, da bomo to eh, zelo malo zapisali tudi pravno gledano, sedaj pa glede dogodkov 7. aprila, kot že rečeno tako na notranji kot na zunani ravni smo sprili precej zaves. Strokovnjaki se bomo posvetovali o tem, kaj se je zgodilo takrat, prav tako bomo sprili tudi ustrezne ukrepe in kaznovalne ukrepe. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik vlade, za te odgovore, za te izčrpne in celostne odgovore. Tako smo prišli do konca našega dela. Imamo tudi torej skupni parlamentarni odbor za sodelovanje med Evropskim parlamentom in pa Moldavijo. Monika Makovani bo povedala še nekaj zadnjih besed. Prosim. Uh, foarte pe scurt vreau să uh, transmit uh, uh colegilor. Uh, Zelo kratko bom. Sem kolegom v Evropskem parlamentu. Naj povem, da si, si zabeležila vsa vaša vprašanja. O teh zadevah se bomo pogovarjali, postavili jih bomo tudi na dnevni red odbora za medparlamentarno sodelovanje z Republiko Moldavijo gospod predsednik vlade, gospod zunani minister. Upamo, da bomo še naprej nadaljevali dialog z vami. Upamo, da bo ta dialog odprt, upamo, da bomo lahko seznanjeni z vašimi aktivnostmi. Seveda vas podpiramo. Upam, da bo prihodnost čim boljša. Hvala lepa. Să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă vorbi și în a vă reconfirma. Hvala lepa za to priložnost, da se vam danes lahko razložil naša stališča. Hvala lepa, da ste podprli našo pot. Moldavija je geografsko gledano evropska država in tudi vrednostno gledano, torej glede na vrednote, smo del Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Jutri se ponovno vidimo ob devetih. Govorili bom o Saharovi nagradi in o kandidatih za to nagrado. Hvala.